Good afternoon, colleagues, and... Lep pozdrav, kolegi, se upravičujem za manjšo zamudo. Danes popovdne imamo krajši sestanek, namreč začeli bomo, končali bomo že ob 34 minut. Danes imamo tri točke na dnevnem redu, vse tri so zelo zanimive. Najprej pozdravljam eh, Louise Arber, predstavnico um, generalnega sekretarja za migracije iz Združenih narodov. Nekateri ste slišali njen govor včeraj na konferenci o migracijah. Predstavila bo trenutno situacijo in eh, razvoj globalnega sporazuma glede varne in zakonite migracije. Potem so z nami tudi predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje, gospod Enici, ki je pripravil zelo dobre prispevek k odboru in pa tudi kolega iz mednarodne organizacije za migracije. Generalna skupščina Združenih narodov je imela velik sestanek v generalni skupščini lani septembra. Nekaj naših kolegov je bilo tam in govorili so o velikih premikih beguncev in migrantov. Tam so sprejeli tudi sporazum glede boljših mednarodnih odzivov na te velike izzive. Gre za tako imenovano Njujorško deklaracijo. Parlament je bil prisoten na tem vrhu na visoki ravni. Tam je bila delegacija z tremi člani, gospa Wikstrom, gospa eh, Grafen van Unterhäusen in gospa Elišlein. Lahko bi povedal še več o tem sporozumu, ampak mislim, da je najbolje, da dam besedo kar Louise Arbor in da nadaljujemo potem z razpravo. Namreč kolegi, ki so bili na tem vrhu v New Yorku, so nam povedali že veliko o tem, kaj se je tam dogajalo. Tako bi dal besedo gosti Louise, special, Louise Arbor, posebni predstavnici za migracije, tako da lahko poda svoj prispevek. Dobrodošli v našem odboru. Najlepša hvala. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami tukaj v tem postopku, ko se razvija globalni sporazum o migracijah. Zahvaljujem se odboru Libe Evropskega parlamenta za to povabilo. Zahvaljujem pa se tudi drugim penalistom za to, da so tukaj in upam, da bomo imeli zelo dobro in odprto razpravo. Migracije spremljajo človeštvo že vse od začetka je osebna zgodba nekaterih, ki smo danes tukaj, in življenjska zgodba mnogih drugih žensk, moških in otrok, ki so iskali varnost in dostojanstveno življenje v tujih državah. Gre za izkušnjo, ki je znana mnogim evropejcem. Zato ne bom vam pridigala o vaši zgodbi. Tukaj sem, da vam prisluhnem in da lahko vzpostavimo konstruktiven dialog. Želela pa bi izpostaviti velike izzive, ki to vprašanje predstavlja državam in skupnostim po vsem svetu. Prekarni premiki ljudeh, ki jih vidimo po vsem svetu, tudi naprimer v osrednji Afri Ameriki, v Afriki, jugovzhodni Aziji in okrog meja Evrope, so povzročili veliko pomislekov in problemov. Če ne bomo znali skupaj upravljati migracij na lokalni, nacionalni in globalni ravni, se bo situacija še poslabšala. Trenutno nimamo tako krize migracij, ampak bolj krizo upravljanja migracij. In najpomembneje, gre za veliko krizo solidarnosti. Prav zato so se eh, predsedniki vlad in držav septembra lani združili na generalni skupnost, skupščini Združenih narodov in razpravljali o tem, kako se lahko globalna skupnost odzove na ta novi pojav velikih premikov beguncev in migrantov. V Njujorški deklaraciji glede beguncev in eh, migrantov smo ugotovili, da je boljše globalno upravljanje migracij nekaj, kar nujno potrebujemo. Gre za zgodovinsko izjavo, da se bomo zavezali k temu, da se delijo bremena. Zagotoviti želimo varne, urejene in zakonite migracije na humani način, ki je blizu ljudem. Zato potrebujemo dobro javno politiko, ki bo zasidrana v realnosti, in ne v tem, kar bi si morda želeli. Izjava iz New Yorka je začela z velikim medvladnim postopkom, ki trenutno poteka in se bo zaključil ob koncu leta 2018, ko bo sprejet globalni sporazum o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Med drugimi dejavnostmi, ki potekajo naprimer na regionalni ravni, se je začel postopek pogajanj med državami, Vključeni pa so tudi drugi deležniki, kot naprimer civilna družba, sindikati, poslovni sektor in drugi. Naj vam torej podam nekaj splošnih opask iz teh pogajanj, ki smo jih že lahko eh, opazili. Osredotočila se bom na človekove pravice, boj proti ksenofobiji, o tem, kaj so gonila migracij in o tem, kako moramo sodelovati in bolje upravljati migracije najprej kar se tiče človekove pravice, človekovih pravic migrantov. Združeni narodi že imajo podlago, na podlagi katerih moramo izgraditi varne, urejene in zakonite migracije. V New Yorkski deklaraciji so države članice še enkrat povedale, da vsi migranti, ne glede na to, kakšen je njihov status, imajo pravico uživati te človekove pravice. Kljub temu, da imamo veliko nacionalne in regionalne zakonodaje in da imamo veliko političnih zavez k temu, da moramo migracije upravljati tako, da bodo v osredju ljudje, še vedno manjka spoštovanje človekovih pravic. To vidimo vsak dan, ko gre za dostop do zdravstvene nege, do uh, prenočišč in uh, do podpore migrantom. Migranti so neproporcionalno izpostavljeni diskriminaciji, izo, izobčenju in zlorabam. Veliko migrantov dela v neformalnih sektorjih gospodarstva, pogosto jih izkoriščajo, delajo v slabih pogojih. Zaradi tega so neprestano pod tveganjem, da se jih odpusti ali celo deportira. Prav zato jih je strah. tako imenovani požarni zid med imigracijami in javnimi službami je zelo dober način, kako spoštovati človekove pravice in omogočiti eh, zdravstveno oskrbo in izobraževanje za migrante. Ampak vlade te politike seveda ne eh, želijo. Razen včasih na lokalni ravni v tako imenovanih eh, varnih pristanjih. Nekateri imigranti niso znotraj režima mednarodne zaščite, torej tistih, ki uživajo azil. Kljub temu pa so mnogi izmed teh migrantov iz ranljivih skupin in potrebujejo podobno eh, mero zaščite človekovih pravic. Ne gre samo za tako imenovane gospodarske migrante. To poenostavljeno poimenovanje ni primerno ne samo zato, ker ne upošteva vseh različnih razlogov, zaradi katerih ljudje bežijo, in ne zaščiti človekovih pravic teh od ljudi. Predvsem gre za mlade ženske, za otroke, za starejše in osebe z invalidnostjo. Tako v politiki, kot tudi v praksi moramo povedati, kako pomembno je, da spoštujemo, zaščitimo in eh, tudi izpolnimo človekove pravice vseh migrantov, ne glede na to, kakšen je njihov status. Naj povem nekaj o boju proti ksenofobiji. Kljub temu, da so pogovori okrog tega vprašanja pogosto toksični, migracije ne smejo biti izražene samo kot problem, ki ga moramo rešiti. Gre za izkušnjo, ki so jo prestali mnogi ljudje in je lahko zelo zanimiv pristop do drugih problemov, naprimer trajnostni razvoj, zniževanje prebivalstva, staranje prebivalstva, podnebne spremembe in tako naprej. Migracije so pomemben način, kako se boriti proti tem vprašanjem. Potrebujemo torej trajnostni razvoj in eh, to je lahko tudi način, kako oponomočimo določene skupine in izenačimo spola. Pomembno je, da torej razbijemo določene mite glede migrantov z pomočjo podatkov in dokazov. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, da je slika glede imigrantov veliko boljša, kot to ponavadi vidimo iz medijev. Zbiranje in deljenje teh podatkov pa je samo del našega dela. To moramo združiti za pripravljenostjo na to, da izpostavimo pomembne pomisleke zoper negativni odziv na migracije. V kontekstu gospodarske krize pa tudi v času negativnega gospodarskega razvoja. Ne smemo dovoliti preprostih, eh, poenostavljenih odzivov. Če bomo sprejeli takšne odzive kot eh, sprejemljive, potem bomo ospodbujali politiko, ki razdvaja. Prav zato spodbujam poslance Evropskega parlamenta, da še naprej se bojujejo zoper ksenofobijo in diskriminacijo vseh migrantov. Potrebujemo bolj vključujoč diskurs in medije, ki odražajo kompleksno realnost migracij. Naša politika mora razumeti, kakšne so potrebe migrantov, pa tudi kakšne so potrebe skupnosti, v katero se potem ti migranti vključijo sedaj pa gonila za migracije. Redno smo priča temu, da so moški, ženske in otroci primorani k temu, da zapustijo svojo domovino in iščejo varnost in upanje drugot. Njihove motivacije, zakaj to storijo, so zelo kompleksne. Veliko ljudi državo zapusti iz. Uh, prostovoljno, drugi pa pobegnejo zato, da bi se izognili revščini, ločenosti od družine, učinkom podnebnih sprememb, preganjanju, političnemu pregonu, diskriminaciji in tako naprej. Pogosto bi težko rekli, da so res odšli prostovoljno. Razlika med prostovoljnim in neprostovoljnim eh, premikom in preselitvijo je zelo vprašljiva. Kot piše v Njujorški deklaraciji, imajo begunci in migranti enake človekove pravice in svoboščine. Podobno, pogosto se soočajo z podobnimi izzivi in so na podoben način ranljivi. Če želimo pripraviti primeren pristop, moramo razumeti, zakaj se ljudje preselijo in ugotoviti, kaj potrebujejo, da jih zaščitimo. Mednarodna skupnost mora okrepiti svoje ukrepe. Ok zato da odpravimo razloge za migracije. To je nujno. Razumeti pa moramo tudi tako imenovani push-pull faktor, ko gre za privlačenje ljudi v druge države. Naprimer, če imamo velik neformalni trg dela, potem to spodbuja eh, migrante, da pridejo v neko državo. Če so faktori privlačenja zelo močni, potem bo to samo otežilo pot, tako da se bodo migranti posvečali bolj nezakonitim potem in tihotapljanju. Sedaj pa upravljanje migracij. Mednarodno sodelovanje pri upravljanju migracij je izjemno pomembno orodje, s katerimi lahko vplivamo na ta globalni sporazum, ko ga bomo sprejeli. Pameten sporazum, v katerem dobro sodelujemo, bi lahko pomagal pri tem, da se vzpostavi postopek, s pomočjo katerega bi lahko države članice bolje obranile svoje meje, istočasno pa bi se znižalo nezaupanje do migrantov. Zakonite migracije so nekaj, kar moramo uspodbujati. Vsi drugi pristopi so neučinkoviti in še bolj povečajo težave, pri razvoju celostnih pristopov k temu eh, fenomenu migracij, ki bo z nami še v naslednjih desetletjih, v tem obsegu ali večjem. Kriminalizacija tega, da se nudi pomoč eh, in humanitarno podporo nezakonitim migrantom, lahko ima negativen vpliv ne samo na migrante, ampak tudi na osebe, ki ravnajo v dobri veri in ponujajo podporo ter pomoč osebam v nevarnosti. Administrativni pripor je nekaj, kar se eh, pogosto dodeli brez eh, razmišljanja o posledicah. Prav zaradi tega so migranti in otroci izpostavljeni tem eh, neprimernim sankcijam. Nujorška deklaracija govori o tem, da ne bo več pripora posebej za otroke. Države članice so se zavezale k temu, da ne bo več pripora za otroke. Pripraviti moramo varne alternative tem nevarnim potem. Potrebujemo zakonite načine za mobilnost delavcev, za združitev družine in tako naprej in potem bomo zmanjšali potrebo potem, da bi mnogo ljudi izbralo te nezakonite poti. Poleg tega moramo izboljšati azilni sistem, tako da ponudimo alternativo tistim, ki uh, nimajo druge moči in eh, možnosti. Spoštovane poslanke in poslanci, odbor Libe Evropskega parlamenta igra ključno vlogo pri tem, da bo evropska zakonodaja spoštovala politične zaveze, ki so jih dale evropske države članice v mednarodnem kontekstu. Vaš glas je danes tako pomemben kot kadarkoli prej in z veseljem se bom pogovorila z vami, ter se vam najlepše zahvaljujem za to priložnost. Veselim se dobre razprave. Hvala. Spodbujam bolj spontane aplauze v tem odboru, da bomo bolj človeški. In to je bil ta klep trenutek za to. Hvala, kolegica Arber. Sedaj pa se veselimo vprašanj o vaših izkušnjah. Vem, da jaz imam nekatere vprašanja, nekateri kolegi tu prav tako. Glede udeležbe tu je sedaj četrtek popovdne in nekateri so že odšli. Hvala poslancem, ki so tu. Preden bomo šli na razpravo, ne rečem, da sem vesel, da je z nami tudi kolega oziroma kolegica Loti Nuten, ki je generalna direktorica v Evropski službi za zunanje delovanje, ukvarja se s človekovimi pravicami, globalnimi in multilateralnimi vprašanji. Prosim, kolegica, hvala, hvala za vabilo, da lahko spregovorim v tem odboru o globalnem paktu. Po zelo uspešnih prispevkih lani Ob robu unge je zelo korisno, da ste ostali upleteni in zavezani preko različnih poročanj. Tu vesela sem, ker je to tudi Rhys Arbor. Je ključna oseba v svoji posebni vlogi, predstavnice glede migracij. Je tudi generalna sekretarka za medvrada konferenco, ki bo potekala prihodnje leto. Istočasno sem vesela, ker je tu gospod Ambrosio. To je del novega migracijskega prizorišča, da tesno sodelujemo glede različnih vprašanj. To je zelo pozitivno. Čestitke tudi za včerajšnjo konferenco o migracijah. Evropski svet se bo sestal sedaj, danes, obravnavali bodo migracije, to je še vedno zelo pomembno. Kot smo slišali, migracije so realne, to je realnost. Ne bom se spuščala v zadje ampak to obstaja, to ne imenujemo kriza, to obstaja že dolgo. Mi smo to prenehali imenovati kriza že dolgo tega in gledamo predvsem to, kako bolje urejati migracije na bolj varen način, sem spoštovanjem zaščite in pravic. Mobilnost med ljudmi je vedno obstajala in dobro je videti, da so na G20 imeli delovno skupino za mobilnost ljudi kajti gre za to, da to spremenimo v mednarodno vprašanje, tako da tega ne vidimo kot nekaj, kar je težava med Evropo in Afriko, ampak da je to na mednarodni ravni, da imamo kolektivne mednarodne odgovore, kajti te težave obstaja tudi v Latinski Ameriki, v Aziji in drugi. Konec koncev živimo v svetu, kjer je 7 milijard ljudi in čezmejni premiki so pač del ambicij ljudi. In potrebujemo neke migracije, neko pravo upravljanje in razumevanje tega, da je to mednarodno vprašanje in to nam bo pomagalo oblikovati ukrepe globalnega upravljanja. No, ne vem, če imamo 75-80 stotkov premikov, do teh pride znotraj celin. Tako da se moramo veliko naučiti, tudi od Afrike in Azije, kjer so države tu preučili različne izkušnje, si nabrali teh izkušenj. Tako da si delimo te izkušnje in seveda bo to ostalo z nami, tudi občutljiva situacija v državah in drugo. Pročiti moramo kompakt o migracijah. To je priložnost, da bi ustvarili nov sistem za mobilnost, za mobilnost med ljudmi. To je nekaj pozitivnega. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo pozitivno konotacijo, to je potrebno, to potrebujemo in jasno je, da mogoče je to omejeno, kako lahko sploh obravnavamo masovne premike ljudi, gibanja, kot veste, to ustvarja tudi domače težave, ampak tudi na zunanji strani imamo tudi zunanje vedike in tudi tu to urejamo, veliko smo se naučili o partnerstvu, o sodelovanju in upamo, da bomo to nesli tudi v ozen. Ampak to je medvladni proces. Eh, šved... Švedskega in mehiškega ko facilitatorja imamo, imamo tudi pravni dokument. To bo del prihodnjega procesa, tako da ne bo novih struktur. Radi bi, da je pakt ambiciozen glede vsebine.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 dolgo, dolgo časa, 15-20 let. In to nas bo tudi vodilo kot kompas pri tem, kar želimo doseči. Lanskoletna deklaracija je odlično izhodišče. To je bilo zelo ambiciozno in tu imamo vse vidike, čeprav bomo verjetno potrebovali boljšo prioritizacijo, ko gremo naprej, tudi zato, da bi poskrbeli za pravo operativno izvajanje deklaracije iz New Yorka da bi to spremenili v nekaj bolj ciljno usmerjenega. Tako da bi morali osvetliti vse priložnosti, ki obstajajo, ampak pred nami so tudi izzivi. Še vedno je vse v povojih, ampak mislim, da bomo morali oblikovati uravnoteženo besedilo. S časoma. Bistveno je, da prevzamemo odgovornost. Tu imamo 193 držav, ki so ključno v to, vse se morajo vključiti, torej potrebujemo besedilo, ki bo na koncu dobro za vse kjer bodo prednosti za vse strani. Tako da bomo skušali najti skupne imenovalce, stične točke, interese v teh procesih, ki že potekajo, ampak bistveno pa je, da delamo tako, da bomo dosegli končne rezultate, da bo to dobro za vse, kajti konec koncev je časa malo, kot je rekla gospa Arbor, če želimo doseči dogovor prihodnje leto. Mi smo se veliko naučili, da iz teh okvirnih partnerstv v odnosu s partnerskimi državami, smo videli, da vse temelji na partnerskem pristopu, na tej ideji, da moramo organizirati odnose, ki vsebujejo različne vidike vseh strani, da to vključimo v širše odnose. Potem druga točka. Graditi moramo na konsenzu. Deloma to pomeni, da izhajamo iz tega, kar že imamo v njurški deklaraciji ali v rezultatih tematskih posvetovanj. Sedaj v tretjem krogu to odlično deluje. Imamo močno državno prisotnost, veliko pa je tudi nevladnih organizacij civilne družbe, kar pomeni, da so prispevki zelo dobri. Tudi s partnerskimi državami moramo delati, da bodo vsi nekaj prispevali kajti ne glede na regijo, zalivske države, azijske države, kjerkoli, vsi imajo neke izkušnje, imajo prakse, ki jih lahko prispevajo, tako da mislim, da moramo delati na tem in to upoštevati. Ta regionalna dimenzija bo zelo pomembna, da to vključimo v proces. Na koncu moramo tu biti vključeni številnimi partnerji. Verjetno se to dogaja na vseh stranih, ampak kot Evropska unija imamo globalne mednarodne odnose, veliko kanalov, orodi imamo dialogov z državami, kjer lahko skušamo v okviru outreach vključiti druge države. Kot smo že govorili, vse države po svetu ne storijo tematskih posvetovanjih, vključiti jih moramo, parlament tu lahko pomaga, ker imate veliko stikov s številnimi tretjimi državami biti moramo aktivni s podobnimi državami, to je del javne diplomacije, oblikovati moramo mostove in zavezništva, izogniti se moramo drobljenju v prihodnjem obdobju. Na naši strani potrebujemo evropska enotnost, seveda. To je posem jasno, kot smo obravnavali prej. Spelo nam je odigrati tako pomembno vlogo, ker smo imeli zelo, zelo močen evropski prispevek. To je bilo zelo pozitivno. In tako je sedaj tudi v pripravah na ta tematska posvetovanja, ki trajajo z obema kofacilitatorjema iz Mehike in Švice, Evropska unija pa prispeva na podlagi splošnega okvira. To je bilo zelo pozitivno in še naprej moramo delati na tak način. Tudi, če tega ne opazimo v Evropski uniji, jasno, da ko smo v Ženevi ali v New Yorku, In ko Evropska unija strne vrste, imamo tu 28 držav in to prinese veliko sprememb, to ustvari pravi močen učinek, tega ne smemo podcenjevati. Upam, da tu lahko uporabljamo in izrabljamo eh, tudi vse skupne cele gospe Arbor. Evropska koordinacija je bistvena v tem celotnem krogu. Mislim, da sem zadnjič že omenjala pri vseh teh tematskih posvetovanjih, imamo tudi vlogo za parlamente, da lahko prispevajo k delu. Torej, v tem procesu bomo morali preučiti tudi, kaj se bo zgodilo pozneje, ko bomo začeli preučevati dejansko obliko, ko bomo začeli opredeljevati teme, gospa Arbor je omenjala nekatere, kako potem delati naprej praktično gledano, da bi imeli sistem globalnega upravljanja človeške mobilnosti Tu bo seveda nekaj prebojnega, čeprav v OZN-u in druge delamo na migracije že veliko, veliko let. Ampak to bo kvalitativen korak naprej, da se bomo ukvarjali z migracijami na globalen način. Gospa Mogherini to močno podpira in to bo verjetno menila tudi na Evropskem svetu, ker je to zelo pomembno in je vključen v diskurz o migracijah, vedno omenja te vrednote, pomembnost, odgovornost na ravni ozena, kajte ozen je v srču tega procesa in lahko rečem, da tu tudi Evropska unija želi prispevati in podpirati ta proces, vaše delo, kot se le da, da poskrbimo, da bo to uspešno do konca prihodnjega leta, da imamo kakovostni pakt in dogovor, da, da bo ambiciozen in da to ni le en dogodek, ampak da se to ponavlja. Veliko je pričakovanj, ampak če bomo sodelovali, če bomo ponujali podporo, bomo lahko dosegli rezultate. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, kolegica. Preden bomo šli na razpravo, je dobro sicer, da začnemo to razpravo, bomo slišali še pet minut prispek Mednarodne organizacije za migracije. Jeđeni Ambrozi je vodja urada IOM. Hvala IOM-u za odlične stike z uradom v Bruslju. Petminutna perspektiva, kolega, potem pa bomo imeli razpravo. Hvala. You, hvala, predsedujoči, hvala za to priložnost, da sem lahko tu, da lahko sodelujem v tem panelu s kolegico Arbor Solote. Seveda mi je in nam je v veliko čas, da lahko podamo nekaj pripomb iz naše strani. Seveda smo slišali govoriti o globalnem dogovoru, kaj je to, kakšne so glavne teme, ki jih bomo morali obravnavati v tem procesu do globalnega dogovora. Sam bi podal nekaj pripomp iz vedika enega partnerja Evropske unije, ki se odziva na sedanjo migracijsko situacijo, povečan pretok migrantov v Evropo, sedaj vidimo te priložnosti, ki jih proces globalnega dogovora prinaša, kar lahko pomeni, da bi Evropski uniji izboljšali upravljanje s sedanjo situacijo. Začel bi z enim vidikom. Mislim, da je to treba reči, da imamo nekaj težav v Evropski uniji, da se strinjamo glede nekaterih ključnih vprašanj, ko gre za migracijo in urejanje sedanjih tokov. Institucije v Evropski uniji včasih ne najdejo skupnega jezika z nekaterimi državami članicami, tako da že nekaj časa vidimo ta trud, da bi delovali enotno, da bi strnili različne vidike v tem zapletenem svetu Evropske unije. No, prva priložnost je prav izhodišče tega globalnega dogovora o migracijah, o migracijskih procesih. To je deklaracija iz New Yorka. Ta deklaracija, ki je bila dogovorjena in sprejeta strani vseh članic OZN in ki so potrdile tudi vse članice Evropske unije, ponuja okvir. Tu imamo cel niz temeljih načel ki so bila sprejeta, kar je seveda lahko koristno za Evropsko unijo in države članice, ki skušajo reševati nekatera vprašanja, s katerimi se ukvarjajo sedaj. Ne smemo pozabiti na deklaracijo iz New Yorka, lansko letni vrh je bil tudi zgodovinski trenutek, kot vemo, je v OZN-u že nekaj časa kar nekaj poskusov, da bi izbrali vse svetovne vodi, da bi obravnavali migracije. To se ni dogajalo, številne države niso želeli, da se to zgodi do lanskega leta. To je bilo prelomno. Ta njurška deklaracija je prelomna deklaracija. Tu imamo nekaj načel, gospa Arbur je omenjala nekatere, to je zelo pomembno. Številnim nam se zdi, da ko delamo na migracije, da je jasno, da bi vsi migranti, ne glede na upravni status, imeli pravico da se njihove pravice ščitijo, ampak eh, kakšna je realnost mednarodne skupnosti, dokler nismo dokončno sprejeli tega načela in to vključili v njurško izjavo, to ni bilo tako, to ni bilo avtomatsko. Te pravice niso bile priznane, torej to je prva priložnost za Evropsko unijo, to je izhodišče v tem procesu, to je pomemben okvir, zato da bi izboljšali migracijsko politiko, šli naprej, potem pa drugo, če vam uspeti narediti koherentno to, kar je odločeno v posamečnih državah Evropske unije ali na ravni unije, redno, pri različnih vidikih. Potem še nekaj drugih točk, kar je pomembna priložnost za Evropsko unijo. Po nekaj letih tega, da se osredotočamo na vsega, evropske obale, zunanje meje, kako reči te ljudi, ki prihajajo, kako reševati to krizo in tako naprej, kot je rekla Lote, ne govorimo več o krizi. V nekaterih delih Evropske unije, na no, ne vseh državah članicah. Sedaj v tem procesu ima Evropska unija priložnost, da začne pravčevati širšo sliko migracije, da se zazre onkraj teh izzivov na zunanjih mejah. In to je pomembno zato, da imamo določeno ravnotežen pristop. Pomembno je, da merimo globalne učinke mobilnosti pozitivno ali pa tudi, če so to izzivi in da se odmaknemo od vseh odzivov, kajti na evropski ravni smo bili preveč pod vtisi izrednih situacij, da bi s tem rešili problem tudi situacijo, ne vem, sedaj, naslednji teden, takoj, da se izognemo jutrišnjim težavam, ampak brez nekih danosežnih pristopov. Globalni dogovor je s tematskimi razpravami, s vsemi vidiki, s procesom, zelo lepa priložnost, to bo velika pomoč za Evropsko unijo, da gremo v smeri iskanja širše slike. Potem še nekaj in na koncu, kajti pet minut je že poteklo še en vidik, ki je velika priložnost za Evropsko unijo, da bi delali znotraj globalnega dogovora, znotraj tega procesa, zato da bi izboljšali lasno enotnost o migracijskih politikah. To je nekaj, kar vodijo države, ampak kot je Evropska unija videla v pripravah na vrh lani, s tem, bomo lahko delili še bolj enotno, da bomo lahko še bolj sprejemali enotna, združena stališča in to bo pomagalo pri izvajanju ravni koordinacij in pri skupnih politikah znotraj članstva v Uniji, kajti doslej je bilo to v določni meri razrobljeno, kajti vsaka Država članica ima svoje politike o številnih vprašanjih, torej ponovno, to, da smo del tega procesa, bo dodatna podpora Evropske unije, dodatni zagon, da lahko delujemo usklajeno. Tu se bom ustavil, ker je čas potekal. Hvala lepa še enkrat za to priložnost. Hvala tudi vam, vsem govorcem. Hvala posebni gosti sodnici Arbor. Tudi včeraj smo se pogovarjali o tem. Večina članov tu je bila tudi na včerajšnjem sestanku, tako da verjetno ste že slišali te prispevke. Tudi govor, ki smo ga slišali, bil odličen. Sedaj pa bomo slišali vprašanje, če lahko na koncu odgovorite, bo to zelo dobro. Prva je gospa Sipol. Hvala predsedujoči, hvala govorcem. No, všeč mi je bilo, ker ste v vodoma želeli biti bolj osredotočeni na nekatere pozitivne znake, ki jih vidimo na področju migracij in sodelovanja. Ampak vseeno, če se sedaj vrnem k temu, kar je gospa Arbor omenjala, to deklaracijo, se bojim, da smo videli veliko deklaracij. Videli smo veliko pozitivnih deklaracij glede migracij, ampak ko gre za prakso, pa ni vse tako pozitivno. Podala bom zelo kratek primer. Nič ne moramo reči proti mejnim nadzorom. To je v redu, v redu je, da nadzorujemo zunanje meje Evropske unije, to je pomembno. Ampak, če se pri migracijah osredotočamo le na mejni nadzor, in na druge represivne ukrepe, potem je migracija za begunce, ki dejansko res bežijo z razlogom iz držav, vedno težja. In v določni meri s tem večamo posel za tihotapce. Če poslušate naše vodje, ki govorijo o meni nadzoru, pravijo, ja, meni nadzor je pomemben, mi bi lahko s tem zmanjšali število beguncev. Ne, žal mi je, s tem ne manjšamo števila beguncev. Mi bomo s tem zmanjšali število tistih, ki pridejo mogoče na naše meje, v naše države, ampak vseeno. Kaj bi lahko bilo pozitivno? No, vidim vsaj nekaj več ozaveščanja o tem, kar je ta hiša sprejela pred nekaj časa to je bil tako imenovani holistični pristop, da bi videli, da ja, potrebujemo upravljanje z migracijami, veliko je izzivov v Evropi, ko gre za sprejem in integracijo beguncev, ampak imamo pa tudi kar nekaj izzivov izven Evrope, po Evropi. In tu moramo najti rešitve vsi skupaj na obeh področjih. Torej, Ko smo ponovno na mednarodni ravni, je tu še nekaj majhnega upanja. Jaz bi se osredotočila na te upe in upala, da to lahko postane realnost. In časih tu kažemo s prstom na druge, kdo naj bo prvi, ki naj izboljša situacijo, kdo naj je dober zgled pri urejanju migracij. In mislim, da je ta celina Evropske unije sočna z velikimi izzivi migracij. In tu potrebujemo odgovornost eh, zaradi nekaterih vzrokov migracije. Smemo reči, ja, poglejmo si, kaj počnejo mednarodne organizacije, OZN. Jaz se veselim krepitve držav članic, da prevzamejo odgovornosti, da kažejo dobre zglede glede tega, kako urediti migracije znotraj držav članic, pa tudi izven Evropske unije. In šele potem gremo lahko k drugim državam na mednarodni ravni in rečemo, poglejte, mi smo storili vse, kar lahko, mi to sedaj urejamo, sedaj pa zahtevamo od vas, da tudi vi storite isto. Tega še ne vidim, ampak mislim, da je to nekaj, kar bi jaz rada videla v tej Evropski uniji, da se ne bi skrivali zadaj za mednarodnimi organizacijami, ampak da bi naredili prvi korak, da bi se vrnili k tej ideji holističnega pristopa, da bomo naredili prvi korak, potem pa, da močno zahtevamo in da vabimo druge naj počnejo isto. Hvala. Hvala lepa. Gospa Veržja. Ja, hvala, predsedujoči. Kot ste poudarili, smo bili nekateri na konferenci včeraj. Gospa Arbor, rada bi vam rekla, da je bilo osvežilno slišati to, kar ste rekli. Kaj ti slišam, strinjam se posem s tem, kar ste vi rekli. Mislim, da je tu še veliko, kar bi lahko storili, ker izhajamo iz dejstev. In da grem še nekoliko dlje, tu bi spomnila na nekatere vidike. V poročilu je govora 244 milijonih beguncev po vsem svetu. Tu pa smo pozabili reči, da imamo 3,3 prebivalstva danes, torej 3,3 odstotke prebivalstva in od 200 let, ko smo jih imeli 2,9 odstotkov, se je to povečalo. Ampak nasplošno pa to ni toliko več kot prej. Mislim, da moramo bolj poudarjati ta vidik. Potem drugo, kar bi rada rekla, kar me preseneča. Pozabljamo na to, kam postaviti evropske migrante v ta kontekst. Kajti tu imamo 60 milijonov mednarodnih migrantov, ki so evropejci. Za evropsko celino, ki ima 500 milijonov prebivalcev, je to veliko. Imamo 40 milijonov afriških migrantov za celino, ki ima 1,2 milijardi oseb. In 800 mednarodnih migrantov je migrantov znotraj Afrike. Torej, če želimo naše države pozvati k odgovornosti, je to treba postaviti v svetovni kontekst. In ko pravite, izhajamo iz dejstva, bi rada, da damo vse to v pravi kontekst. Da nismo toliko sretočeni na nas, na zahod, ampak da gledamo na migracije globalno. In drugo, kar bi rada rekla tu, posem se strinjam s tem, ko ste povdarili, kako pomembno je reči, da so vsi migranti imetniki pravic, ne glede na situacijo. To drži. Imamo tri poročila o tem, kjer je bilo to potrjeno. Sama sem bila tudi poročevalka pri enem o migracijah in človekovih pravicah v tretjih državah. V poročilu Kinge Mecole je bilo to potrjeno in tudi v poročilu. Pozabila sem Valencijana in Emira. No, spomnili smo na ta vprašanja in na to, kako pomembno je da evropske države podpišejo mednarodne konvencije za pravice delavcev, za njihove družine. To bi morali postaviti v spredje agende. In mislim, da sedaj, ko postavljamo vse v perspektivo, moramo tu ključ tudi vprašanje o migracijah, ampak ne le o problematičnih vidikih. Pri vseh migracijah je to pomembno, to sem že rekla danes in bom ponovila imamo 2,5 milijonov ljudi, ki vsako leto pridejo v Evropsko unijo iz tretjih držav z vizami za dolgoročno prebivanje, brez eh, selitev znotraj unije, seveda. Pri teh osebah imamo 500 tisoč Ukrajincev, 200 in nekaj tisoč Indicev in eh, Kitajcev, prav tako potem imamo 200 tisoč Američanov kdaj bomo predstavili te številke, da pokažemo, da so migracije pravzaprav veliko bolj kompleksne, nimamo le tistih problematičnih migracij. Gospod predsednik, tu se bom ustavila, da ne bom govorila predolgo, ampak tako kot mi to obravnavamo, zame in ne vem več, kako bi to rekla, zato da bi to lepo povedala mi na to gledamo iz vedno bolj rasističnega in ksenofobnega zornega kota. Vprašanje imigrantov v spredju je vprašanje imigrantov iz juga. Tisti, ki so problematični za nas, no ne za me, ampak za druge. Torej, mislim, da je tu treba praviti kar nekaj dela, da bomo vse te številke povezali, če želimo najti izhod iz slepe ulice, v kateri smo sedaj, kaj te to je tudi dejstvo, to je bolj širši pregled, kajti to moramo poudarjati in rada bi, da so te besede bolj vidne v vseh dokumentih, ki so na voljo, kajti zdi se mi, da smo preveč osredotočeni na neredne migracije in na begunce. In tu imamo veliko mobilnosti, kot veste, kot ste povdarili. In to bo dobro za vse. In zadnjič, ko ste prišli, ste nekoliko bolj ustrajali na tem vidiku mobilnosti in rada bi, da se vrnete na to. Not... Mislim, da niste govorili predolgo, v redu je. In tu imamo tudi uh, kanačanko, ki je dvojezična, tako da je poslušala francoščen original, odlično. Potem pa Roza Vanten, ki je bila tudi na sestanku v New Yorku med tremi delegati. Prosim, kolegice. Um, I fully agree with, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Popolnoma se strinjam z mojima kolegoma. Navdušena sem bila nad dogodkom včeraj in veseli me, da lahko organiziramo to vrstne razprave. Zelo ste bili diplomatski, ko ste dejali, da v Evropski uniji obstaja do določene mere fragmentirana politika, kar zadeva migrante in begunce. Zelo fragmentirana je ta politika, čeprav se trudimo situacijo izboljšati. Sem iz Polske, zato vem, o čem govorim. Mislim, da bi to fragmentacijo tudi v Evropski uniji lahko premostili, če bi imeli boljšo politiko sporočanja. Upam, da bi to nekoč lahko storili tudi v širšem obsegu, kot je to Evropska unija. Ampak že, če bi govorili o teh statistikah, ki jih je omenila gospa Vržja, tudi dober nadzor meja pomeni pozitivno sporočilo za tiste, ki povezujejo migrante in begunce s teroristi in tako dalje. Populisti to izkoriščajo, da na osnovi strahu širijo svoje interese. Strah je zelo lahko razširiti. Ko slišim, kako delujejo meni nadzori v različnih državah članicah, kjer sem obiskala meni prehode in se tudi pogovorila s tistimi ljudmi, ki se odločajo glede statusa migrantov, ki prihajajo, prakse se zelo razlikujejo, včasih so res grozljive in tudi nepravične. Grozno je, ko slišim za te nomade, ki jih zaslišujejo v teh centrih. In nimajo nobenega stika z unim svetom, sploh ne vedo, kje so. Prav tako pa jim tisti, ki jih sprašujejo, ne verjamejo, ne verjamejo, odkje prihajajo, lahko so tudi nepismeni in tako dalje. To je pa nekaj drugega. Če bomo več časa, več sredstev, več truda posvetili temu, kako se pogovarjati, kako si sporočati informacije in kako zajeziti ta strah, ki se širi, potem mislim, da bi lažje oblikovali skupno politiko, boljše prakse, in tako bi dosegli tudi boljše rezultate. Tudi evropski državljani bi bili bolj vključeni v reševanje te situacije na naši celini. Najlepša hvala. Hvala, gospa Vinberg. Najlepša hvala za besedo. Deklaracija o globalni solidarnosti iz New Yorka, to je zelo dobra stvar vendar pa ni vse tako rožnato. Že lepo, ko o tem govorite, vendar pa se moramo vprašati, kakšna je situacija v praksi, na terenu. V Evropski uniji si že več let prizadevamo za izražanje prostovoljne solidarnosti, to je že v redu koncept, vendar pa ne deluje ravno najbolje. Zdaj pa imamo predviden nekakšen mehanizem obvezne solidarnosti, o tem se pogovarjamo, zaenkrat to še ni bilo sprejeto, ampak zdi se, da bomo vzpostavili nekakšno zavezujočo solidarnost. In na to bo dovezana tudi sredstva, skladi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede nekakšne usiljene solidarnosti. Samo v to ne verjamem. Vi, gospa Arbor, ste omenjali alternativen pristop za tiste, ki ne potrebuje zaščite. Večina tistih, ki prihajajo v Evropo, vsaj 70 odstotkov, je gospodarskih migrantov. O kom torej govorite? O tistih, ki ne potrebujejo zaščite ali o tistih, ki ne potrebujejo pomoči za študij in tako dalje? prošen za modro kartico, ki je zelo veliko, do 3 milijone na leto. Slišali pa smo tudi, da se 6, 7 milijonov, 6 ali 7 milijonov ljudi iz Afrike šele odpravlja proti Evropi. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Kako se bomo s tem soočili? Videli smo že, kakšni so trendi naraščanja prebivalstva v teh državah. Kako bo s tem v prihodnosti, čez 10-15 let, glede na to, kakšno demografsko rast lahko napovemo in glede na to, kakšen obseg migracije nas verjetno čaka proti Evropi. Najlepša hvala. Hvala. Sofi Intfeld, mislim, da ste imeli včeraj zelo dober govor na to temo. Ne vem, ali ste takrat očekali tudi sklepe, ugotovitve. Morda bi lahko ponovili določene vidike. No, zdaj se mi pa zastavil pravi izziv. No, še vedno si skušam okrevati po tem, kar sem ravno kar slišala. Kolikor sem vedela, prej so skandinavci vedno zagovarjali solidarnost, zdaj pa je govora o prisilni solidarnosti, me to preseneča. Če razmislimo o številu ljudi, ki so prišli v Evropo v zadnjem letu in pol, je to res veliko ljudi, še vedno pa je to nič celih dva ali pa nič ali tri odstotka prebivalstva. In če menimo, da naš teh nič celi tri odstotke prebivalstva ogroža nas in naše življenje, potem morda naša identiteta ni tako stabilna. To je mogoče relevantno vprašanje. Evropska unija mislim, da bi morala biti bolj natančna. Vlade držav članic svet, ki se zdaj sestaja, 28 posameznikov, ni zmožnih doseči kakršenkoli sporazum. Mislim, da je to sramotno in nevredno je to, kako lažje dosežejo dogovore z diktatori kot med seboj. Obstajajo nekakšne težne potem, da probleme izvažamo drugam v Turčijo, v Eritrejo v Sudan, v Libijo in nekatere druge svetle zglede demokracije in človekovih pravic. Svet ali pa raje predsedniki vlad, tudi s pomočjo Evropske komisije, žal, delujejo čisto izven okvira pogodb Evropske unije. To je zelo lahko, tukaj potem standardi ne obveljajo, tukaj ni več nobene uh, odgovornosti, nobenega pregleda, nobenega nadzora. Predsedniki vlade in nacionalni politiki se bojijo tega, da bi se morali ustrezno odzivati raje, širijo strah, da bodo naše države preplavili strašljivi tujci, namesto da bi naredili to, kar bi bilo pravo. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Predsedniki vlad, naprimer, komentirajo sistem sodelovanja s Turčijo ali pa teh 19 milijonov evrov za libijsko obalno stražo, karkoli to že je, ali pa 400 milijonov evrov Eritreji in Sudanu in menijo, da je to velik uspeh. Če bi morali nagovoriti evropske državljane, volilno telo, kako bi jim pojasnili, kako te stvari izgledajo v praksi, sprejemanje beguncev in imigrantov, ali bi to res lahko opisali kot velik uspeh? Najlepša hvala. Lahko še jaz zastavim vprašanje. Z nami je pogosto veliko zanimivih gostov, vendar pa nimamo pogosto gostov, ki prihajajo iz Kanade, ki izvaja svojo integracijsko politiko, ki prihajajo iz Združenih narodov in tako dalje. Po obenem razumejo tudi evropsko politiko. Imel sem vprašanje za vas glede prihodne perspektive. Sam sem prišel v Evropsko unijo iz Indije in moje dojemanje je zelo uravnoteženo. Vem, kako je z odporom ljudi znotraj Evropske unije tudi do ljudi, ki niso beli. Vi ste bili zelo iskreni v vašem govoru, vaš govor je bil zelo iskren in političen. Dejstvo je, da obstaja določen odpor proti različnim ali pa drugačnim ljudem. Situacija v Kanadi prav gotovo ni popolna, prav tako ni situacija popolna v kateri drugi zahodni državi. No, vi seveda pravite, da je situacija popolna, sem vedel, da boste to rekli. Sodniki ste pač vsi isti. Bom skušal to spregledati. Dobro, skoraj popolna situacija je tam. Ampak, kaj je potrebno storiti za to, da se naš odnos do drugih spremeni? V Evropske unije je vse stvar percepcije. Tudi to, kar je povedal gospa Intveld je res. Tukaj gre za nekakšno napačno razumevanje, da smo zelo majhno območje, majhna regija, da v določenih državah nismo navajeni imigrantov, naprimer v Latviji, ob Baltiku, kjerkoli že, tukaj bo prišlo do konfliktov, tukaj bo prišlo do varnostnih tvegan, vprašanj in tako dalje. No, vi pa se soočate z vsemi temi pritiski, tako v smislu prebivalstva, raznolikih ljudi, soočate se tudi z rasizmom, ksenofobije in zanima me, kako vi ukrepate za to, da bi spremenili to vrstno dojemanje, to vrstne predstave. Kako doseči to, da bodo ljudje razumeli, da so migracije tudi potrebne, koristne? To ste povedali v svojem govoru. Dejstvo je to, da skoraj da nimamo ukrepov za zakonito preseljevanje. V Evropski uniji trenutno razvijamo sistem modre kartice, ki mu države članice skoraj v celoti nasprotuje, potem pa imamo samo še nekaj ukrepov za zakonito preseljevanje in pa pravice migrantov. Številni na Evropskem parlamentu delamo na teh progresivnih predlogih, pobudah in dokumentih. Moramo pa v ozadju vedno upoštevati nekakšne restriktivne nadzorne ukrepe. Moje vprašanje za vas je, kako stvari potekajo v Kanadi? Zdi se, da je tam percepcija nekoliko bolj uravnotežena, da ima migracija tudi določeno pozitivno plat. Torej, tudi priseljevanje ljudi iz držav, kjer so ljudje drugih kultur, drugih ras in tako dalje. Kako pomembna je proaktivna vloga vlad, nevladnih organizacij, države, Ali bi lahko to pokomentirali? To me zanima, nimamo pogosto med nami gostov, ki tako dobro poznajo različne politične sisteme. Ima še kdo kakšno vprašanje? Barbara je ravno kar prispela. Če bo potrebno, lahko sprožimo še en krog razprave, če bo še kdo imel kakšen komentar. Katarina? Katarina Činiči. Najlepša hvala. Tudi jaz sem sodnica. To je nekdo omenil že prej. In dobro poznam to vrstne situacije. Prihajam pa tudi iz države, iz Italije, konkretno iz Sicilije. kjer že dolgo časa poznamo prakso sprejemanja ljudi. Na nek način smo pravzaprav razvijali to tradicijo sprejema migrantov. Migranti prihajajo na sredozemske obale, prihajajo tudi v grozovitih pogojih, prihajajo iz konfliktnih območij, iz krajev, kjer so pogoji življenja nečloveški. Prečkajo sredozemsko more in to ni potovanje upanja, to je brezupno potovanje. Grozovite okoliščine narekujejo njihovi usodi. Osredotočili smo se na trud, tako na nacionalni, lokalni, regionalni ravni, zato da bi lahko bolje sprejeli te ljudi. Zbiramo sredstva, zbiramo človeške vire, obenem pa jim skušamo zagotoviti podporo tudi v širšem smislu za integracijo, stoplino in tako dalje. Enako velja tudi za mladoletnike brez spremstva. Zelo veliko truda gre torej v to politiko pri nas. V nekaterih drugih evropskih državah pa želijo graditi zidove, morda niti ne fizično, ampak enostavno že takoj na začetku se izrečejo, da ne želijo nikogar sprejemati. In imam podobno vprašanje kot Klode. Pri nas recimo poznamo neko tradicijo sprejemanja imigrantov. Kako pa s tistimi državami, ki te tradicije nimajo, ki niso tega navajene? Kako bi lahko na nek način spodbudili te države članice, da spremenijo svoje nazore, svoj pristop? Seveda so migracije lahko izziv, nekaj problematičnega, ampak to lahko pripelje tudi do številnih pozitivnih rezultatov. Torej, ta izziv moramo na nek način pretvoriti v nekaj pozitivnega. V številnih državah članicah torej ni ustreznih političnih standardov za to, da bi se na ustrezen, pravičen način soočili s to situacijo. Tudi Brigitte je govorila o teh skrbeh, pomislekih, strahovih. Včasih se ljudje bojijo sprejeti nekoga, ki je od njih drugačen. Prav tako jih je strah, da bi v svoja mesta spustili te ljudi, jih vključevali v življenje, bojijo se zaradi izgube delovnih mest in tako dalje. Kako bi torej te države članice ki se tako trudimo vse sprejemati, prepričali ostale, da bi spremenile svoj pristop. Žalostno se mi zdi, da se moramo zatekati k takim ukrepom, da sankcioniramo tiste, ki ne sprejemajo migrantov. Tukaj bi morali spremeniti na zore. Torej, kako bi nam lahko pomagali politično gledano, kakšne izkušnje imate v Kanadi? Kako bi lahko te izzive pretvorili v nekaj pozitivnega? Najlepša hvala, Katarina. To, kar ste povedali, za nas je zelo pomembno tudi, kar se deva dublinski svežen, to je nekaj, pri čemer trenutno ne napredujemo, je pa zelo pomembno. Barbara Špinile. Hvala. Žal mi je, da sem se pozno javila k besedi, oziroma da sem nekoliko pozneje prispela na sestanek. Še nekaj drugih obveznosti sem imela, morda je kdo že zastavil to vprašanje. Kako je z vračanjem v Libijo? Ali bi lahko predstavnica Združenih narodov pokomentirala, kakšno je njihovo stališče glede usposabljanja obalne straže v Libiji. Pozemni predstavnik Združenih narodov za Libijo Martin Kuble je povedal, da ga odločitev glede usposabljanja libijske obalne straže zelo skrbi. In nam, poslancem, je povedal, naj si zgolj ugledamo, posnetke na YouTube, pa bomo videli, kako ravnajo z migranti pri libijski obaljni straži. Torej gre za tiste, ki jim je bila zaupana naloga, da poskrbijo za vse, ki se vračajo domov. Kaj se zgodi? Vržajo jih v morje. Jih odpeljajo nazaj v Libijo, ne spoštujejo temeljnih pravic in tukaj se tudi kršijo vse mednarodne konvencije. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče, saj naj bi bila Italija v uspredju operacij usposabljanja libijske obalne straže. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega, se pravičujem, če je kdo že zastavil to vprašanje. Hvala. Ne, Barbara, nekaj govora je bilo o Libiji, vendar nobenega tako konkretnega usmerjenega vprašanja. Tukaj je z nami tudi gospod Knucen iz Evropske službe za zunanje delovanje, ki bi verjetno lahko pokomentirala to vprašanje. O tem smo govorili tudi včeraj. Najprej bo imela besedo Louise Arbor, potem pa še druga dva govornika. Prosim vas, da se odzovete na te komentarje in vprašanje. Najlepša hvala. Mislim, da so bila izražena mnenja zelo zanimiva, številnimi pomisleki in skrbmi se tudi strinjam, čeprav ne za sami. Ne bom se teh vprašanj lotevala posamično, ampak skušala podati nekakšen splošen odgovor. Oblikovanje javne politike, ko vas v to smer usmerja javno mnenje, ni tako težko včasih je težko poiskati ustrezne ukrepe, ampak politika, v tem sem mislil, da je relativno enostavna. Težko pa je zagotoviti ustrezno vodstvo, politično vodstvo, ki vodi tako, kot bi bilo treba usmerjati javno mnenje. Če na osnovi poklicne ocene situacije presodijo, da gre javno mnenje v napačno smer, potem je treba za to poskrbeti. Treba je razvijati določeno raven ozaveščenosti za to, da lahko spreminjamo javno mnenje v lošo smer. To je ena od možnosti, seveda se tukaj mnenja razhajajo, nekateri imajo tako stališče glede smrtne kazni, drugi drugačno. No, če ste na vodilnem položaju, pa morate voditi na osnovi informacij, znanja in na nek način tudi prepričanja. Nekateri pa nočejo biti prepričani niti na osnovi dejstev, podatkov in nočejo sprejeti realnosti ter se premakniti v pravo smer. In to je to. Pri tem konkretnem vprašanju mislim, da nimamo tega privilegija, da bi lahko čakali na postopno spremembo diskurza, tako da bi uh, lahko javno mnenje počasi zajadralo v pravo smer. To je trenutek, ko je treba prevzeti vodilno vlogo in mislim, da mora vodstvo povdariti prepričanje na osnovi konkretnih podatkov in dejstev. To je pravi trenutek za to. Žal pa pogosto nimamo na voljo dovolj podatkov, informacij, da bi lahko na to oprli vsak najmanjši element javne politike. Če razmišljamo naprimer o prenosljivosti dejatov, nimamo na voljo vseh najboljših praks iz celotnega sveta. Pri tem nas morajo usmeriti nekatera splošna načela in mislim, da bi bilo za Evropo modro, da bi se na tej točki v svoji zgodovini predvsem odpr, oprla na te temeljne vrednote, zaradi česar je postala tako priljubljena destinacija. Tukaj ni šlo za srečno na ključe, tukaj je šlo za cel sklop politike, ki je zasidran v temeljne človekove pravice, pomembne načele in vrednote in tako dalje. Mislim, da je treba te izzive reševati na osnovi teh temeljnih načel. Nisem tukaj zato, da bi vam pridigala, vi ste veliko bolje umeščeni za to, da rešujete svoje težave, ampak splošno gledano, in to bi lahko priporočila tudi svojim prijateljem v Latinski Ameriki, ti se soočajo s celo kupico izzivov, ki se zastavljajo na različne načine. Lahko bi to povedala tudi Filipincem, Indonezicam, ljudem iz Bangladeša, ki izvažajo velike dele svojega prebivalstva, tudi ženske pokusov delajo v zalivskih državah. Do 80 odstotkov prebivalstva je tam tujih delavcev. Ne glede na to, kakšen je ta izziv, ste vi prav gotovo najbolje umeščeni za to, da ga rešite ali premustite. Bi pa želela povedati, da nimate tega luksuza, da bi počakali na to, da je javno mnenje tisto, ki usmerja politiko. Vi morate prevzeti vodilno vlogo in oblikovati politiko, s katero boste usmerjali javno mnenje. Mi smo obenem tudi proizvod lastne zgodovine. Danes vas nagovarjam kot mednarodna javna uradnica tukaj nisem v imenu kanadske vlade, ampak tudi sama sem nekakšen produkt lastne zgodovine. Ko pravim, da smo skoraj popolni, sem res želel povedati skoraj popolni, ne čisto popolni. Veliko je bilo govora o tem, da v Kanadi dejansko lahko zmagate na volitvah za zagovarjanjem imigracije, to je morda edina taka država. Ampak naša situacija je posebna. Imamo ogromno teritorija, imamo posebne potrebe, tudi naša zgodovina je bogata v smislu sprejemanja migrantov, takšnih in drugačnih. Kar zadeva migrante, smo pred kratkim izvajali tudi zelo uspešne programe. Ljudje so v neki vasi, zbrali do 30 tisoč dolarjev za posamezno družino, da so torej lahko sponzorirali, podpore, podpirali sirijske družine. To je bilo zelo uspešno in vsi so se pri tem dobro počutili. Seveda moramo biti realistični, mi pač imamo takšen privilegij, da te postopke premestitev upravljamo že v tujini, ljudje seveda ne priplavajo iz arktičnega območja. Do nedavnega so imeli tudi kopensko mejo, ki nikoli ni bila ogrožena, čeprav se to zdaj celo spodkopava. Ne moramo torej pridigati ljudem glede tega, kaj je treba storiti, če se pa ne. No, nekaj pa ni bilo najbolj popolnega tudi pri nas. Prejšnji teden smo imeli zgodbo v nekem kanadskem časniku o skupini korporacij, velikih podjetij, ki vključujejo tudi nekatere velike nevladne organizacije, ki delajo na humanitarnem področju. In preko novinarjev smo izvedeli, da so nekateri, ki so delali za tisto podjetje, ki počistijo zgradbo zvečer, potem ko je dela konec. No in ta podjetja so plačevala pravično tržno ceno temu drugemu podjetju, na to pa so ugotovili, da so zaposlovali veliko nezakonito, nezakonitih neprijavljenih migrantov, ki so premalo plačani, ki se jih zlorablja in tako dalje. Jaz nisem bila tam, ko je bil objavljen ta članek, trenutno živim v New Yorku. Ne vem, kakšna je bila reakcija, ampak sam ton članka je bil tak, da smo se vsi počutili osramočene, da še vedno toleriramo nekakšen sistem, kjer obstaja neko črno, sivo gospodarstvo, kjer se tolerira takšna zloraba. In to je pravi odziv, ki nas napeljuje k temu, da stvari spremenimo. Posredovali so mi tudi nekatere statistike, ki jih prej nisem poznala, šlo je za nekatera zmere, delže in tako dalje. Kaj vemo? Ta globalni dogovor se bo moral zazreti preko obzorja, mobilizirati bo treba globalno skupnost in reševati bomo morali te problematike. To seveda, tega seveda ne bomo mogli doseči v dveh letih, ampak verjetno čez nekaj desetletij. Razmišljati moramo o mobilnosti ljudi, kako bomo najbolje upravljali s tem kako bomo za to poskrbeli? Seveda situacija nekoli ne bo popolna, nekateri bodo še vedno goljufali, še vedno bodo nekateri zlorabljali, še vedno bo tukaj prepovedana trgovina in tako dalje. Ampak moramo se osredotočati na pozitivne vidike migracije. Vemo to, da je zgodovinski kontekst tak, da je bila človeška mobilnost proporcionalno gledano relativno stabilna. Od 2,9 do 3 odstotkov večinoma ponavadi se zneski spreminjajo, ampak so vedno v tem obsegu. Realno gledano pa je tukaj vedno več ljudi zaradi tega, ker prebivalstvo pač narašča. Teh tri, tri odstotke, ki se selijo, to bo pomenilo realno gledano več ljudi in niso enakomerno porazdeljeni, tudi to vemo. To je ta realnost, s katero se moramo soočiti. Iskreno povedano, ne vem, ali nas res čaka 7 milijonov afričanov, ki se bodo odpravili proti Evropi, pojma nimam. Ampak tudi, če bi to tako bilo, bi to popolnoma zbledelo v primerjavi z 25 odstotki prebivalstva, ki, ki ga je moral oglasiti Libanon ob začetku krize. Bodimo realni. Če primerjamo to, kar se je zgodilo v Libanonu ob začetku krize, pa tudi zdaj, z tem, kar se dogaja tukaj, to bi pomenilo, da bi bilo to tako, kot da bi celotno prebivalstvo Kanade preko noči ukorakalo v Združene države Amerike. In tudi to ne bi verjetno predstavljalo pravega deleža. Moramo razumeti globalno sliko, obenem se moramo zastaviti vprašanje, kaj bo ustrezna, pametna, realna politika, s katero se bomo lotevali teh vprašanj. In ponovno bi postavila pod vprašanje traditev, da 7 milijonov afričanov zdaj čaka, da se odpravi proti Evropi. Vemo, da večina mobilnosti migracije poteka znotraj posameznih meja. Potem se dogaja razseljevanje na regionalni ravni, ne vem, od juga proti severu ali kakorkoli že. In vedno več držav ni več izključno držav izvora. Če se pogovorite z svojimi afriškimi vrstniki, no potem bi bilo morda dobro, da jim predstavite probleme, ki jih imajo morda tudi sami. Včasih so tudi oni država destinacije. Tudi pri njih se pojavljajo migranti, ki jih je treba vračati ali pa zakonsko urediti v sami državi. Veliko skupnega imate, če ne delate na osnovi stereotipov, kaj je država izvora, tranzita in destinacije. Človeška mobilnost je po naravi kružna. ne morem pokomentirati prostovoljne, zavezujoče solidarnosti. To je odvisno od konteksta. Konvencija o beguncih predvideva zelo specifične pravne določbe. Skladno s konvencijo o beguncih ima oseba, ki beži pred pregonom, pravico, da nezakonito prečka meje. To je bistvo tega. Če bi morali čakati, da to storite po zakonitih poteh, potem bi verjetno bili že ubiti, preden bi vam to sploh uspelo. Ni mi všeč izraz delitev bremena, to je preveč negativno, morda bi morali raje deliti odgovornost ali kaj takega. Kot sem povedala, ni bilo veliko siricov, ki so dejansko ukorakali v Kanado. Nikakor ne. Po nekem geografskem spletu so se znašli pri nas. Zakaj bi morala geografija določati, kdo ima ustrezne zmogljivosti in kdo je v najboljšem položaju za to, da pomaga tistimi, ki so potrebni pomoči. In v tem smislu bi se želela, da bi, si, da bi bili zmožni pokazati nekaj solidarnosti. Solidarnost je dvosmerna. Včasih bomo tudi mi potrebovali pomoč drugih ne moram tega komentirati specifično v evropskem kontekstu. Tukaj gre za vprašanja, ki so notranje narave, ki jih mora urejati sama Evropska unija. Evropska unija, ki je pred nedavnim bila prejemnica Nobelove nagrade za mir. Upam, da boste ta sloves tudi upravičili. Dve vprašanji sta bili zelo specifični, tudi v smislu podatkov. Tega ne moram pokomentirati, to da ni znotraj mojih pristojnosti. Tri mesece se že ukvarjam s temi zadevami, vendar pa zaenkrat ne moram presojati glede nekaterih faktoloških vidikov. Vprašanje teh centrov za sprejem, kako to izgleda, ne vem, mogoče ima kolega iz IOM več informacij o tem. Pravno gledano pa lahko povem, da prenašanje odgovornosti na druge ni sprejemljiva oblika soočanja s to odgovornostjo. Odgovornost ostaja, po mojem mnenju. Tega ni mogoče prenašati na druge, kot nekim podizvajalcem. Morda se motim ali pa ne. Čez dva tedna bom v Rimu in upam, da bom takrat bolje spoznala tudi problematiko usposabljanja libijske obalne straže. Trenutno nimam dovolj informacij, da bi lahko podala obveščeno stališče. Hvala. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Bi želeli morda eh, vi še kaj dodati glede Libije ali kaj drugega? Včeraj smo imeli eh, konferenco in eh, res mislim, da potrebujemo več sodelovanja med našim odborom in EAS glede tega vprašanja. Barbara Spinelli je zastavila specifično vprašanje in zanima me, če lahko odgovorite na kaj. Poskusite, izvolite. Hvala lepa. Ja, podpredsednica in visoka predstavnica Mogherini je včeraj odgovorila na nekaj izmed teh vprašanj, gre namreč za zunajne aspekte evropske migracijske politike. Nekaj bi eh, morda vseeno še dodala. delujemo na področju tihotapljenja ljudi in eh, drugih stvari. Tukaj ljudje postanejo žrtve, plačajo ogromne vsote in padejo v mreže eh, organiziranega zločina. To poskušamo preprečiti, naprimer tako, da prekinemo poslovne modele teh tihotapcev. To poteka preko morja, pa tudi eh, v Afriki imamo mreže, zato moramo pomagati ukrepiti inštitucije, ki delujejo v Afriki, tako da se lahko bojujejo zopr te zločinske mreže. Ljudje, ki si želijo boljšega življenja, ne smejo postati žrtev organiziranih družb zlo za zločin. Torej, to je še en način, kako delujemo na terenu v Libiji in drugih prioritetnih državah celosten pristop je definitivno načelo, ki ga spoštujemo. Ne govorimo samo o migracijah, ampak jih želimo vključiti v splošne odnose z našimi partnerji, z prioritetnimi državami, v tem primeru v Afriki. Razmišljamo o skupnih ciljih in o najboljših interesih nas in naših partnerskih držav. Veliko izkušenj, ki smo jih zbrali lani glede okvirnih eh, partnerstev, to sem že večkrat pojasnila, verjetno večkrat v Amfetu. No, tam smo se veliko naučili glede tega, kako sodelovati z partnerskimi državami na bolj ravnotežen, silno usmeren način. Ogledamo si njihove interese, kaj potrebujejo, kje jih lahko podpremo, ne samo finančno, kje potrebujejo več našega znanja, naših izkušenj. Pa tudi na drugih političnih področjih, ne samo, ko gre za migracije. Veliko izkušenj, ki smo se jih naučili, smo potem s seboj prinesli tudi v New York na ta vrh. To smo vnesli v tematsko posvetovanje. Namreč naše izkušnje so povezane z novo vrsto partnerstva z drugimi državami. Ne samo iz Afrike, ampak tudi drugih delov sveta. Torej, naučili smo se, kako ravnati, kako ne ravnati kdo ima kakšne interese in vse to je zelo pomembno. Povezano s tem pa so tudi izvorni razlogi za migracije. Vprašanje, zakaj ljudje zapuščajo svojo domovino zaradi podnebja, samo gledajte si vreme danes, zaradi negotovosti, slabe oskrbe s hrano in tako naprej. Prav zato potrebujemo tudi kratkoročne ukrepe, to trenutno počnemo. Seveda pa pripravljamo tudi srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Tukaj imamo skrbniški sklad, ki lahko podpre projekte v teh državah, torej v celotni Afriki. Sedaj pripravljamo tudi eh, skrbniški sklad za trajnostni razvoj, ta bo privlačil milijarde evrov zasebnih sredstev in na tak način bomo poskušali ustvariti nova delovna mesta. To je namreč eh, to, kar vedno slišimo, ljudje si želijo delovnih mest in varnosti. To je usklajeno za našo strategijo, pa tudi za strategijo Združenih narodov. Namreč eh, razlogi za migracije so gotovo eden izmed eh, razlogov, zakaj se moramo posvetiti temu vprašanju. Letos imamo tudi vrh z Afriško unijo in del naših namenov je ustvarjanje novih delovnih mest. Veliko ljudi, ki sedaj potujejo v Evropo, bi raje ostali v svoji domovini. Nekateri si želijo priti v Evropo in to je čisto v redu, ampak drugi bi raje ostali doma. In v tem primeru jim moramo pomagati, da ustvarimo boljše pogoje, da ustvarimo delovna mesta in na tak način pomagamo pri načrtovanju za dolgi rok. ne gre samo za številke, gre za osebe. Ampak vseeno v državah članicah pogosto eh, vidimo veliko emocionalnih prispevkov. Včasih nam ne uspe spremeniti javnega mnenja družb v državah članicah. Kar se tiče Libije, no, tam je seveda situacija zelo nestabilna. Čakamo na politični dogovor, V tem času pa poskušamo reševati življenja z operacijo Sofija. Naš prvi cilj je zaščita življenj, torej reševanje življenj in potem zaščita oseb, kjerkoli že so. Pri usposabljanju za projekt Sofija se posvečamo človekovim pravicam, ko gre za obaljno stražo. Vsi uradniki torej morajo praviti usposabljanje o človekovih pravicah. To je ključen del njihovega izobraževanja, seveda pa to potem tudi spremljamo, ko ti uradniki obaljne straže uporabljajo svoja plovila. Nekdo je omenil 90 milijonov, ki se jih je steklo v skrbniški sklad za Lidijo. Namen tega je, da izboljšamo pogoje življenja v državah, kjer pač eh, odkudr prihajajo imigranti. Na voljo želimo dati hrano, odeje, postelje, sanitarije in tako naprej. Poleg tega jih želimo rešiti iz teh eh, begunskih taborišč. Takoj, ko ljudje pridejo v Libijo, potem, ko so jih rešili iz sredozemskega morja, pridejo v, te, eh, v ta taborišča. Tam čakajo na nadaljne korake in uživajo veliko zaščito. Zagotoviti želimo, da jih humano obravnavajo in da je to usklajeno z zaščito človekovih pravic. Se upravičujem, ampak eh, Sofi Intefeld bi rada verjetno še nekaj povedala. Se upravičujem, ker te še enkrat prekinjam, ampak ali gre o tem, ali govorimo o Libiji? Ja, to, kar trdite vi, ni usklajeno s predstavitvijo, ki smo jo prejeli pred nekaj tedni strani eh, zdravnikov brez meja. To je edina organizacija, ki dejansko deluje tam slike, ki so nam jih pokazali in njihovo, njihov opis situacije ni nikakor povezan s tem, kaj vi govorite. Tam je pravi pekel. 90 milijonov evrov smo namenili eh, temu. Predvsej skeptična sem, ko gre za usposabljanje libijskih obaljnih stražarjev glede človekovih pravic, ampak kakorkoli že. Ali se vam res zdi, da smo zelo dobro porabili teh 90 milijonov? V okviru te debate si predstavljate, da bi te ljudi privedli sem v Evropo in bi 90 milijonov evrov namenili temu, da jih namestimo tukaj ali pa da jih pošljemo nazaj v njihovo državo izvora. Kakorkoli že. Zdi se, kot da se pogovarjamo o popolnoma različni reak realnosti. Barbara še, izvoli. Hvala lepa nisem zadovoljna z predstavnico komisije. Želela bi se navezati na to, kar je povedal gospod Kovler glede usposabljanja obalne straže. Uradno naj bi šlo tukaj za usposabljanje libijske obalne straže. Pomembno je, da OZN sodelujejo pri teh operacijah. Ni pa tukaj nič govora o tem, da se vse ustrezno izvaja po usposabljanju in ravno pripadniki obalne straže v Libiji mečejo te ljudi v vodo. In te posnetke vidimo tudi na YouTube. Osebno sem si ogledala, da se dogaja ne le to, ampak da obalna straža strelja na te migrante. Nisem zadovoljna z vašim odgovorom, se upravičujem. Um, Obe lahko na to odgovorite, oziroma oba kolega. Že večkrat sem to slišal od poslancev v odboru Libe, namreč nimamo eh, rednega kontakta in prav zato sem to želel še enkrat podariti. To sem slišal včeraj na konferenci, poslanci to večkrat povedo. Evgeni, morda lahko ti kaj poveš od eh, IOM? Ja, mi smo zelo dejavni v Libiji in dejansko smo tam od začetka, nikoli je nismo zapustili in mi, eh, smo, mi upravljamo te centre za pridržanje, tako da vem zelo dobro, kaj se tam dogaja. Naj bom kar se da iskren. Vsak dan se v Libiji srečujemo z naborom nemogočih možnosti, nemogočih izbir. Če bi govoril o moji državi, o Italiji, ne bi, se ne bi odločil ne za prvo, ne za drugo izbiro. Ampak to ni Italija. In to je prva stvar, ki jo moramo razumeti. Torej, vsakodnevno moramo tukaj sprejeti te odločitve za zelo malo vednosti glede tega, kaj je najmanj škodljiva odločitev, ki jo lahko sprejmemo. Toliko prvič. Mi ne usposabljamo obalne straže, samo toliko, mi samo pomagamo, ko se ljudje izkrcajo. Torej, z usposabljanjem sami mi nimamo opravka. Pomagamo pri eh, reševanju, iskanju in prvi pomoči. Pred dvema ali tremi tedni so politični voditelji v Evropi, časopisi in vsi drugi se pritoževali glede nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante na obali Libije. Rekli so, da so to v bistvu sredozemski taksiji, češ da pomagajo tihotapcem in da jih tihotapci celo plačujejo. Velika mednarodna organizacija Save the Children je dejala enako. Imamo tudi velike pridržke glede nacionalne obalne straže iz Libije, ki izvaja takšno reševanje in iskanje beguncev. Torej, kaj je naša druga možnost? Kakšno alternativo imamo tukaj? Nevladne organizacije, ki so taksi v sredozemlju, ali pa libijska obaljna straža, ki je zelo problematična. Kaj torej lahko storimo? Kako se lahko izognemo temu, da migranti umirajo v sredozemlju? Namreč, če ne bo nihče deloval v sredozemlju, bodo ljudje gotovo umirali. Torej, izbrali smo eno izmed možnosti. Ni najboljša, ima veliko problemov, ampak najboljša odločitev trenutno je to, da zmanjšamo trpljenje ljudi, ko se jih reši. Res je, veliko je zlorab, ampak 16 tisoč ljudi smo rešili in jih vrnili, ne da bi se ti utopili ali pa da bi bili ustreljeni. Torej, prvo poskušamo zmanjšati trpljenje teh ljudi, potem jim poskušamo pomagati v centru za pridržanje mi pa tudi eh, Združeni narodi nasprotujemo takšnim postopkom. Zauzemamo se za to, da teh centrov za pridržanje ne bi več bilo, ampak libijska zakonodaja predvideva, da se pridrži nezakonite migrante. Všeč nam ni, ampak tako pač je. Kriminalizacija nezakonitih migracij je nekaj, kar uporablja tudi veliko držav članic Evropske unije, tako da tako pač je. Tudi v Evropi pridržijo nezakonite migrante. Torej, poskušati, poskušamo zmanjšati trpljenje ljudi v tem centru za migracije. In še zadnji komentar, vrnitev v Libijo ni iz Evropske unije. Gre za ljudi, ki se jih reši še v libijskih vodah. Obstaja pa veliko prostovoljnih vračanj iz Libije, iz teh eh, centrov za pridržanje v države izvora. Ti pogosto rečejo, da želijo iti domov. Ali je to idealno? Ne, definitivno ni, ampak Libija ni v idealni situaciji. Jaz samo da pojasnim, odzvala sem se na izjavo gospe Knudsen v imenu EAS. Razumem, kaj ste vi povedali, ampak jaz sem se odzvala na gospo Knudsen. 28 predsednikov držav članic je sprejelo to odločitev. Jaz vas čisto razumem, vi samo pač odpravljate posledice njihovih odločitev. Ampak eh, mene zanima, kaj je s tistimi, ki so politični odgovorni za to komisija in EAS sta do neke mere odgovorna za te odločitve. Če ne drugega, sta vsaj sokriva. Prav zato se mi zdi to problematično. Vi pravite, da je situacija ni idealna, ampak bomo že izboljšali, bomo usposabljali te eh, obaljne stražarje in tako naprej. Na nek način je gospod Amorosi potrdil, da je situacija tam grozljiva, da tam ni dobrih možnosti. Torej obstaja veliko razhajanje med eh, vsem tem, kako je to odlična možnost, kako se tam sprejme migrante in tako naprej, in realnostjo. Obe zgodbi gotovo nista resnični. Sofi, spoštovani kolegi, Barbara, žal imam to nehvaližno nalogo, da moram gledati na čas. Vem, da je to pomembno, loti ve, kako pomembna tema je in tudi EIS ve. Najlepša hvala IOM-u za njihov prispevek. Gre za kritično vprašanje. Kmalo bomo imeli tudi sestanek, ki bo namenjen samo operacijam iskanja in reševanja. Takrat bodo vsi povabljeni in takrat se bomo na to tudi osredotočili, tako da bi morda takrat začeli za poglobljeno razpravo. Lisa Arbor smo povabili zato, da bi govorili o celotnem svetu in če bomo sedaj govorili samo o Libiji, potem je to nepravično za vse. S to točko na dnevnem redu bi morali zaključiti pred 15 minutami. Ampak upam, da sem vas vse dovolj spoštoval, tako da smo sedaj to razpravo poskušali dokončati. Torej, 12. julija bomo imeli seminar o reševanju in iskanju. Takrat bomo poglobljeno razpravljali o vseh teh vprašanjih. Upam, da boste vsi tam. Še enkrat bi rad pogledal program in uh, upam, da boste vsi, ki vas to vprašanje zanima, tudi tam. Tako. Louise Arbor bi morala dvorano zapustiti že pred kar nekaj časa, pa sem jo prosil, da ostane, tako da se jih lahko najlepše zahvalim za ta prispevek. Formalno smo vključeni v postopek New Yorkske deklaracije, videli se bomo še v Mehiki, strokovnjaki IOM so tudi vključeni v ta postopek in tako naprej. Tako da mislim, da bomo tukaj nadaljevali z delom in se še večkrat srečali. Najlepša hvala torej za vaš prispevek, Luiz. Zahvaljujem se tudi Loti Nucen za njen prispevek v imenu e IAS. Hvala tudi kolegu iz IOM. Najlepša hvala za razpravo, pa bomo kot rečeno nadaljevali 12. julija. Hvala lepa vsem gostom. Not at all. No, it was, it was excellent. Thank you. It was a Vaš prispevek je bil odličen, to je bila res zanimiva razprava. In hvala tudi kolegom za interes, ki ste ga izkazali pri tej točki. Ne, ne, ne. Um, Hvala lepa, kolegi. Vem, da nimamo več veliko časa in veliko vas mora domov, tako da bomo kar nadaljevali. Torej, naslednja točka predstavitev Violete Marino Lax iz Univerze v Londonu in njene kolegice iz Univerze v Oxfordu. Koordinatorji so prosili za izvajanje te študije, kar se tiče izvajanja sklepov sveta o eh, ukrepih pri eh, izvajanju politiku Italiji in Grčiji, ko gre za premestitve. Mislim, da je jasno, kaj bo vsebina te predstavitve, tako da bom dal besedo kar takoj našima dvima strokovnjakinjama. Na zaslonu vidite predstavitev, tako da kar izvolite. Right, so, very... Najlepša hvala, hvala gospod predsedujoči, hvala odboru Libe, da smo lahko danes tukaj z vami. V veselje mi je, da lahko predstavim naše zaključke študije o premestitvah. Preden podam več podatkov in informacij, naj, se, naj nakratko predstavim ključne zadeve. Tri pomembni sklepi so bili sprejeti takoj potem, ko se je po leti 2015 sprejel skupni pristop za azil. 2016 pa je bila še, ena, še en sklep sprejet, ki je prilagodil prejšnja dva. Gre za 160 tisoč premestitev, s katerimi bi odpravili pritisk na Italijo in Grčijo. September 2017 je končni rok za dokončanje tega cilja. Samo 10 odstotkov ljudi je bilo eh, premeščenih, tako da cilja še res nismo izpolnili. Vključene so vse države članice, razen eh, Združnega kraljestva in Danske, ki sta se izključili, poleg tega pa so se druge eh, države vključile. Tukaj imamo distribucijski ključ glede prebivalstva, BDP-ja in eh, števila prosilcev za azil, ki so vključeni v program. Vse te zahteve so predstavljale kar nekaj problemov, tako zaradi nediskriminiranja do migrantov, kot tudi zaradi izvajanja v praksi. Težko je bilo namreč predvideti, katere nacionalnosti se bodo lahko kvalificirale znotraj te kvote. Države članice so zelo neenotno poskušale doseči ta cilj. Evropska komisija je zato začela z eh, postopkom zaradi kršitev z opropolsko, mađarsko in češko in to se je zgodilo prejšnji teden. Te države so odprto nasprotovale temu sklepu premestitev ali pa ga vsaj niso spoštovale. Tako Nataša bo sedaj predstavila številke. Katere države članice so to dobro izvajale, katere pa niso? Malta je edina država članica, ki je v celoti izpolnila svoje obveze. Oni so 100-odstotno dosegli svojo kvoto premestitev druge države članice pa tega niso. Potem pridružene države, te so tudi kar dobro eh, se odrezale, Finska in Irska pa tudi eh, se trudita. Še neke druge države članice poskušajo, ampak še niso dosegle vseh eh, kvot. Tako, če si potem pogledamo države članice, ki niso poskušale doseči tega cilja, kar nekaj jih je, ki niso sodelovali v schemi premestitev, Avstrija, Mačarska, Polska in Češka niso premestile nikogar oziroma sprejele nikogar. Potem pa naprimer Švedska, ki ponavadi prevzema odgovornosti na tem področju, ampak Švedska in Avstrija sta dobili eh, delno izjemo, za nekaj časa in zaradi tega verjetno ne dosegata tako visokih odstotkov. Seveda pa to ne pojasnjuje, zakaj Avstrija ni sprejela prav nikogar. Zbirali smo podatkov, zakaj so se nekatere države odrezale bolje kot druge. Nacionalne kontaktne točke in nevladne organizacije so nam pomagale pri zbiranju podatkov. Prvič, politična podpora je izjemno pomembna, ko gre za scheme premestitev kot je že povedala Violeta, države članice, ki, šo, ki so že od začetka nasprotovale temu sklepu, niso potem tudi izvajale sklepa. Zato, ker ni bilo politične podpore. Tiste države, ki so se odločile za opt-in, pa so zelo dobro izvajale svoje cilje. Veliko problemov je bilo tudi glede administracije in zmogljivosti za sprejem. Določene države članice, ki so prejele veliko prošen v letu 2015, niso imele dovolj zmogljivosti, da sprejmejo ljudi. Seveda pa so nekatere države članice prejele veliko ulog za azil, naprimer Finska, pa so dobro in hitro pregledali in obdelali te vloge tako da so se recepcijski centri sprostili in so lahko potem eh, nadaljevali za schemo premestitev. Veliko izzivov se je pojavilo tudi v primeru ranljivih skupin, predvsem mladoletnikov brez spremstva. Namreč veliko držav članic pravi, da nimajo primernih nastanitev za te otroke. Problem pa so bili tudi so bile varnostne grožnje, ki se uporabljajo kot eh, razlog za to, da države članice ne sprejmejo določenih prosilcev. To je problematično. Zakaj? Zato, ker države članice niso navedle razlogov, zakaj so zavrnili prijavitelje. Če pojasnimo probleme v Italiji in Grčiji, obstajajo zunanji izzivi, naprimer to, da ni dovolj finančnih sredstev, da so transferji zelo počasni in pa da se preveč uporablja varnostna preverjanja. Pa tudi nekaj notranjih izzivov niso bili dovolj pripravljeni, niso se dovolj koordinirali znotraj države, lokalni postopki so zelo zapleteni, v Grčiji je bil problem prevelika centralizacija, prijavitelji na otokih niso dobili informacij, po drugi strani pa je bilo v Italiji problem eh, prav obratno, prevelika lokaliziranost regije so imele drugačne postopke ena od druge. Učinek na prosilce za azil v teh dveh državah je bil velik. Niso dobili dovolj informacij o postopku, o državah, kamor lahko grejo in tako naprej. Nekatere informacije, ki so jih prejeli, so jih prejeli samo iz Wikipedije, naprimer. prosilci za azil niso imeli možnosti, da se pritožijo v primeru negativne rešitve vloge in niso dobili dovolj informacij. Včasih sploh niso vedeli, v katero državo jih bodo premestili. Poleg scheme o premestitvah smo si ogledali tudi pristop tako imenovanih žariščnih točk. Ta je bil oblikovan ad hoc, namen pa je bil na začetku to, da se identificira kandidate za premestitve. Po sporazumu za Turčijo pa se je ta fokus spremenil. Sedaj je namen predvsem upravljanje migracij in preprečevanje zločinov. Frontex eh, ima veliko napotenih delavcev, veliko več kot EASO, kljub temu, da bi morala EASO biti tista, ki eh, prevzema večjo vlogo. Novi režim Evropske eh, obalne in mejne straže je edini, ki ima jasno napisane naloge v ekipi za upravljanje migracij. Frontex prevzema najpomembnejšo vlogo na terenu. Druge evropske agencije tudi uh, so aktivne v teh žariščnih točkah, kar vpliva na postopke. Eurojust in Europol pomagata, se bojujeta proti um, organiziranim zločinom, EASO pa pomaga pri uh, obravnavi vlog, ampak to je izven njihovega mandata. Ombudsman Evropske unije preučuje delovanje EASA v Grčiji glede tega vprašanja. Ni jasnega zakonodajnega okvirja, zato ker eh, ni neodvisnega spremljanja, poleg tega eh, tudi ni pravosodnega nadzora. Veliko je bilo kršitev, kar so opazovalci tudi opazili. Tudi vaš odbor je to opazil. Največji problem scheme premestitev in žariščnih točk pa je njegov soobstoj z dublinskim sistemom. V Italiji je število dublinskih transferjev večje od števila ljudi, ki so bili premeščeni. Prav zato bi morali zato spremeniti odnos med tema dvema sistemoma dve prosojnici še imam. Schema ima nekaj ključnih točk, zaradi katerih mora postati del skupne evropske azilne politike. Obstoj te scheme je po našem mnenju velik dosežek na politični ravni. Namreč je del vse evropskega koraka naprej k razdelitvi solidarnosti in bremen. To pomeni, da se dobro izvaja Lizbonska eh, reforma v skladu z 80. členom PDEU. Največji problemi te scheme pa eh, so takšni, da jih je potrebno prvo izboljšati, če želimo, da bi to res dobro delovalo. In če želimo, da bi skupni evropski azilni sistem dobro deloval in bil sklenjen z ženevskimi konvencijami. Kaj so glavni problemi, ki smo jih prepoznali? Naj jih omenim pet. Prvič. Države članice niso v celoti vključene v to schemo. Zaradi tega je veliko zavrnitev, varnostna preverjanja so preveč poglobljena in eh, tako naprej. to upočasnjuje celoten sistem in zaradi tega je sistem manj učinkoviten. Uspodbujati bi morali dobro delovanje in kaznovati počasnost ter eh, nedelovanje. To bi moralo biti pri naslednji prenovitvi sklepov. Postopek kršitve je prišel prepozno. Bolje bi bilo, da bi imeli svežen uspodbud, da bi se bolje ravnali po tem režimu potem pravice beguncev in najboljši interes otrok. To mora biti nujno na prvem mestu, tudi ko gre za dublinska pravila. In to mora biti ključen del vsake scheme v prihodnosti. Zagotoviti moramo, da bodo migranti zaupali v sistem in ne bodo pobegnili. Poleg tega bi morali uskladiti to z drugimi orodji. Nimamo jasne opredelitve vlog akterjev, ki so vključeni v schemo in to je potrebno razrešiti. Sedaj so odzivi nekoordinirani, poleg tega imamo preveč birokracije. Če bi to odpravili, ne bi imeli fragmentiranega pristopa in ločenih nalog posameznih agencij. Če bi imeli enotno vizijo in enotne naloge, bi bilo to boljše za vse. Naslednja kritika. Zagotoviti moramo skladnost za primarno zakonodajo. To ni opcionalno. Predvsem tudi za listino o temeljnih pravicah. Prav zato potrebujemo sistem spremljanja, ki bo povezan z eh, možnostjo pritožbe. In še najpomembnejša točka. Za dolgoročno institucionalizacijo takšnega sistema, ki bo ustrezala solidarnosti in deljenju bremen. Mora schema v prihodnosti vključevati tudi strukturiran mehanizem za porazdelitev prosilcev za azil. Trenutni mehanizem je ad hoc in ni zadosten. Intraevropska solidarnost mora biti ključen element novih predlogov, tako da bo 80. člen postal eh, ključnega pomena. Hvala. Hvala, časa je malo. Gremo takoj k kolegom. Se kdo oglaša? Ima kdo kakšno vprašanje? Barbara, spinili. Eh, ringrazio moltissimo la professoressa. Hvala lepa profesorici, ki je res strokovnjakinja za to temo. Pri vsakem besedilu, ki ga napiše, to postane referenca za me in to je res še ena zelo zanimiva študija. Zame je zelo pomembno to, da Gre za te prenose iz Dublina, gre za vračanje v Italijo. Tu imamo dvakrat, trikrat več teh vrnitev, kot pa preselitev. In vprašanje imam. Prišlo je do sod na sodišču v odnosu do Italije, pa tudi pri Grči smo to videli, ker so prosili za to, da ne bi preselili imigrantov na podlagi Dublina, ker to pač ni primirno. Tako da imam vprašanje v zvezi s tim, kako to, da, da kar pozabljamo na te sodbe sodišča. In še drugo vprašanje, glede nečesa drugega, to, kar je podarjeno v tej študiji, kakšne so prednosti družinskih združitev glede selitve. Kaj ti treba je poštevati to, kar zadeva združevanje družin po Dublinu. In nedavno smo videli tudi dogovor med nemško vlado in grško vlado, na podlagi katerega naj bi na tisoče beguncev, ki so že dobili status, ki jim je omogočal družinsko zdržitev, zavrnili. Tako da se ne bi mogli združiti svojo družino v Nemčiji. Sicer pa je nasploh ta postopek zelo otežen in počasen. In to je nekaj, o čemer sprašujem. Tu gre namreč za temeljne pravice, gre za združevanje družin. Kako se to lahko zgodi? Glede na to, da imamo tu tudi druge pravice po zakonih in se ne spoštujejo zaradi političnih in volilnih pravic razlogov, kajti sicer ne vidim drugih razlogov za to, zakaj je Nemčija sedaj Grčiji naložila takšna pravila in je Grčija to potem tudi sprejela, takšno zmanjšanje pretoka ljudi, ki bi morali priti že po zakonu. Thank you, Barbara. Hvala, Barbara. Gospa Verži.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 za to, da bi sprejeli to ranljivo prebivalstvo. Po mojih informacijah se zdi, da imamo v Grči osebe, ki so sedaj na otokih, predvsem osebe, ki so ranljive. Ali se strinjate s to gotovitvijo in če ja, kako delovati za to, da bi lahko zaščitili te osebe glede na njihovo pot, se zdi posebno običajno, da poštevamo to, da to prebivalstvo trpi tudi psihološko, kar pomeni, da so to ranljivi ljudje. In zdi se, da sedaj pripravljamo dogovor, zato da bi to omogočili tudi vračanje ranljivega prebivalstva, doslej pa je bilo to zaščiteno z. Za mednarodnim pravom. Potem tudi glede vračanja, če poštevamo številke, vidimo, da dajemo vedno več prednosti tem osebam, to možnostjo, da se vračajo prostovoljno. No, ne vem, če ravno verjamemo to, ampak po drugi strani se lahko tudi odrečejo vsem možnostim pritožb. Tudi to se mi zdi nekoliko nenavadno in neskladno z evropskim pravom. Lahko to potrdite in na koncu se zdi, da imamo dogovor, ki ga je nekako skupaj spravila Evropska komisija decembra, skupaj z Grčijo in sedaj bodo Grčijo prisilili, da v okviru te scheme, ki je nekoliko protislovna, kot smo slišali, strani ministra za notranje zadeve na plenarnem zasedanju to včeraj omenjal, govori o tem akcijskem načrtu in če ja, kako bo to po vašem mnenju vplivalo na pravice vseh deležnikov? Tu hvala. Uh, Katrina Činiči, to je zadnje vprašanje, ker imamo potem še zadnjo točko o zaščiti, prosim. Hvala, hvala predsedajoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila profesor, profesorici za to zanimivo študijo, ki je danes predlagala. Sem italijanka, torej se čutim neposredno upletena v to, kar tu omenjate. Tudi glede moje države, da stvari ne delujejo, mislim, da to ni priznano na vseh ravnih glede na vse standarde, glede vseh migrantov, ki prihajajo k nam na obale Sicilije. Jaz sem tudi Sicilije. Rekli ste in mislim, da v Italiji stvari ne delujejo, imamo dolge čakalne dobe in tako naprej pri prošnjah za azil, ampak mislim, da je Italija res storila veliko in mislim, da je storila zlasti veliko pri tej kategoriji ranljivih oseb, ki so predvsem mladoletniki. Mladoletniki brez spremstva. Potem pa moje vprašanje. Omenjali ste eh, reformo dablinskega sistema in rekli ste, da čakamo na to in ja, vsi čakamo na to, na to reformo Dablina, ampak jaz sem nekoliko presenečena glede te reforme, na katero čakamo in katero pričakujemo. Zdi se, kot da bi ta reforma res lahko dala pravo podporo in prispevala tem državam, tudi Italiji, ki seveda sprejema toliko migrantov. In kot sem rekla, tu vidim določene bojazni, zlasti glede mladoletnikov brez spremstva. Po mojem mnenju bi morali ti mladoletniki brez spremstva biti pri prošnjah za azil, pri družinskih združitvah in pri drugem biti spremljeni. In zanima me, kakšno je vaše mnenje zlasti v luči dublinske reforme. Hvala. Hvala, Katarina. Marina Lex, želite odgovoriti? Thank you. Hvala lepa za vse vprašanje. Glede prvega vprašanja kolegice Spinilijeve, glede prenosa iz Dublina, da bi te številke bile više kot pri preselitvah, to gre za dve sodbi Darakel proti Italiji, Švica proti Italiji in MSS proti Belgiji in Grčiji. To sta ti dve sodbi Evropskega sodišča, če se to pravilno tolmači in izvajo dobre veri, to potem to pomeni, da jure prekinitev sistemu transferja iz Dublina. Zlasti, ko govorimo o mladoletnikih brez spremstva in družinskih združitvah. Zakaj? se to ne izvaja. Žal, včasih ljudje niso obveščeni, kot je rekla Nataša. Ne pošljejo uh, tudi prošnje za zil, ko pridejo na žarišče. Dublin se ne izvaja, nica ne izvaja. In edina rešitev je potem ta, da smo inovativni, tako kot je bilo tudi više sodišče Združen kraljestva v za 80 zadevi, ampak sicer pa ste izven sistema. Sistem se ne izvaja in vas ne ščiti glede družinske enotnosti, to je v bistvu glavno merilo po uredbi Dublin 2. Nismo potrebovali preselitve, da bi imeli združitev družin. To je v spredju tudi zato, ker imamo to v sedmem členu, sedmem, osmem členu, listno temelj korice, spomnim se, ampak v osmem členu EHCR je to prav tako omenjeno, pravica do zasebnega življenja in družine. In imamo tudi sodno prakso Evropskega sodišča, ki podpira premiso tega načela. Torej 8a glede združitve, ki je na boljšem interesu otroka in potem tudi z, ki podarja pomembnost neodvisnosti med različnimi družinskimi člani in tudi glede splošne rabe humanitarnih klauzul za to, da se ohranja družinska enotnost. Torej, mislim, da tu ni pravnih razlogov za to, da bi tu zmanjšali dablinske prenose zaradi družinske enotnosti. Lahko imamo ideološke ali politične razloge za to zamudo. Glede metodologije, ki smo jo izvedli pri študiji, to bom prepustila Nataši čez nekaj trenutkov, potem pridržanje oseb na žariščih, na grških otokih. Kaj se je dogajalo? Po evropsko-turškem dogovoru je bilo to razumljeno in tudi ukorenjeno v domače grško pravo. Imeli smo reformo iz aprila lani, ko se je to izvedlo in potem smo razumeli zahteve Evropsko-turškega dogovora, kjer imamo tudi končni rok. Torej, tisti, ki so prišli na to žarišče po 20. marcu 2016, ni pomembno, če bi bili kvalificirani za preselitev, nima te možnosti, da se to izkoristi po schemi gre za evropsko-turški dogovor in morajo biti preseljeni eh, skladno s tem ali imajo. Tu gre za kršenje mednarodnega prava, kajti to ni predvideno, da bi imeli neke roke, to je protipravno. In če se držimo kvalifikacije Evropskega sodišča na prvi stanci, da je evropsko-turški dogovor ni akt evropskih institucij, potem to ne bi smelo vplivati na to, kako vsega deluje evropska schema preselitve. Raba evropsko-turškega dogovora za spremembo teh odločitev v črnem pismu, to pomeni kršenje evropskega prava. Potem imamo ranljivo prebivalstvo v žariščih, skladno z opredelitvijo Strasburškega sodišča v MSS in tudi to, kar imamo v direktivi o pogojih sprejema, ali v direktivi o zinih postopkih, to bi preprečilo vračanje. Samo vračanje je bilo označeno kot refulmo v letu 2006 v mobilna sila Majeka Mitunga na Stražborskem sodišču. Torej ni pomembno, če je Turčija raj ali ne za te ljudi, če so renljivi in če ne morejo potovati, potem prisilni prenos ali transfer s prisilnimi ukrepi pomeni kršanje tretjega člena IHCR in se temu moramo izogniti. Na koncu še obveznost, da se podpiše je obrazci odpovedi, da se ljudje odpovejo svojih pretožbenih pravic. To je prav primer iz učbenika glede zlorabe pravic. Če bi prebrali opredelitev o zlorabi pravic, šli na 54 listen, nisem nič slišala v akcijskem načrtu, tega ne moram pokomentirati. In na koncu, glede tega, kako deluje Italija, mislim, da je Italija storila veliko več, kot to, kar bi lahko značili kot pošten delež. Tu imamo tudi člen 80 pogodbe delovanja Evropske unije, imamo solidarnostno klauzulo. To ni mala kot pravno zavezujočo. Italija je počela veliko več kot katerakoli druga država, razen Grčije. Tako da mislim, da ne bi smeli ustrajati na tem, na Grčiji in Italiji, da morate to naprej početi. Mogoče nisem prav razumela, kako je zdaj na blinom štiri. Mislim, da to ni pozitivna reforma. Mislim, da imamo tu veliko zadnjaških korakov glede zaščite azilnega prebivalstva in beguncev ampak nekaj, kar je povezano s tem predlogom. Tu gre za preselitev in to je stalni del skupnega zilnega sistema. To počne na zelo neučinkovit način, tu gre za to, da se ohranja kriza, namesto da je to eksapinicijo mehanizem za pošteno porazdelitev azilnih bremenitev po Evropski uniji. Ampak mislim, da je če karkoli pozitivno pri reformi, je prav to dejstvo, da imamo tu ta sistem preselitve kot nekaj, kar je v koreninu sistem in je običajno zilen sistem. Sicer imate pa vsem prav, če bo Dublin 4 sprejet, potem bi morali imeti zaščito druge, to bi bil precedens in vrnitev v EU-turški dogovor bi bil bolj realen sicer pa imamo tudi žarišča in drugo možnost, ki se nanaša na, na vračanje zunanje meje. In potem bi Grče delovala tako kot tudi med krizo, Dublin bi nekako še naprej izvajal prehodni sistem, žarišča bi še vedno ostala in to bi bilo običajno. In potem zašita druge Evropske unije bi bila posebno izjemna. Torej, to bi bilo podrejeno temu, kar že imamo, te subsidijarne zaščiti po mednarodnem pravu, kar je velik paradoks. Če smem, bi se vrnila na nekaj metodološkega. Zelo nakratko, Nataša, zelo nakratko o metodologiji. Sama sem upravila kar nekaj intervjuje z nacionalnimi kontaktnimi točkami in vladnimi organizacijami v državah, ampak šlo je le za birokracijo in raziskovanje in dobili smo povratne informacije. Ja, države, ki so selile, recimo niso mogle preseliti mladoletnikov in drugih ranljivih oseb, ker niso imele dovolj infrastruktur za to. Res se moramo zanašati to, kar so države rekle pravzaprav. In to je nekaj, kar je jasno v študiji. Dobro bi bilo to preveriti, ali je to izgovor, ali se to res dogaja. Da res ni dovolj infrastruktur, da bi sprejeli ranljive mladoletne osebe, prosilce za azil na splošno v okviru teh schem preselitev ali kaj, kaj se dogaja v praksi. Potem, glede te raziskave v Grče in Italiji, tam je prihajalo do intervjujev z organi in vladnimi organizacijami, bili so tudi v stiku z begunci in tam tudi niso dejansko obiskovali teh centrov za sprejem. Tako da to je bilo vse. Ja, vem, da bi lahko nadaljevali to razpravo. To je odlična študija in lahko bi se poglobili vse te raziskave, ampak žal imamo še eno točko. In to je nekaj, kar moramo obravnavati. Pročevalec je tu, hvala za to delo. In to bo zelo koristno za vse, kar zadeva premestitev in upam, da bodo kolegi uporabili to še eno odlično delo na politični ravni. Kolegica Spinelli vas je pohvalila in vas spremlja in ne bi mogli imeti lepše pohvale kot to. Hvala za obisk, hvala lepa in upam, da bomo v prihodnosti to ponovno obravnavali. Ko bo kolegica Karkeler tu. Hvala kolegi, prisrčna hvala kolegom, ki bodo ostali do konca vseh točk na dnevnem redu. Sedaj pa zelo zanimivo poročilo. Žal mi je, ker je to na koncu dnevnega reda. Hvala kolegom, ki bodo ostali. Hvala poročevalcu. Gre za osnutek mnenja. Vodoma, kolegi, narečem, da je sporočilo iz 5. julija in iz delovnega programa leta 2017 pokazalo, da bo je komisija ocenila obseg horizontalnih in nadaljnih sektorskih ukrepov na Evropski unijo ravni za ščitanje žvižgačev. Skladu s tem sedaj komisija upravlja oceno učinka in javno posvetovanje, to pa bo predstavljeno ob koncu leta 2017. Zato, da bi prispevali k temu, je odbor Juri začel delati na mnenju na lasno pobudo glede ščitanja žvižgačev. Odbor Libe pa bo o tem oblikoval pomembno mnenje. Skrajšal bom uvod. Takoj bom predal besedo poročevalki, ki je nastrpno čakala in predstavila bo osnutek mnenja. Prosim, kolegica. Ja, veliko čast mi je, da lahko sedaj poslušam vse te razprave. Nisem poslušala vsega, kar smo slišali prej, ampak bila sem prisotna pri delu razprave in to je bilo zelo pomembno za me. To je bila zelo pozitivna izkušnja za me, da tu lahko sedim in poslušam to razpravo. No, kaj želim prenesti, katero sporočilo? Nujno moramo nadaljevati z delom pri tem mnenju. To je zelo pomembno za tiste, ki se ukvarjajo s tem, ki opravljajo glavno delo v odboru Libe, tudi odboru Juri. Po Snowdnu. LexLixu, Wikileaksu in tako naprej, je jasno, da tisti, ki nam pomagajo s tem, da postanejo žvižgači, ki opozarjajo na te nujne situacije, so posem nezaščiteni, ker razkrijejo se te informacije, potem jim grozijo, lahko izgubijo službo, na njih se izvajajo pritiski, lahko se jih ustrahuje in zato, ker ni nobenega zakonodajnega okvira, ki bi jih ščitil. Potem imamo tu še nekaj in sicer to, da so lahko nekatere kazniva dejanja, ki so razkrita mednarodna, lahko gre za davčno vtajo, korupcijo ali kaj podobnega. Zato smo mi zadevni in zato moramo storiti nekaj. Evropski parlament je večkrat obravnaval potrebo potem, da moramo imeti nacionalne in evropske ukrepe, da bi ščitili te ljudi, njihove pravice, da imamo varne kanale. Včeraj smo imeli razpravo prav o tej temi v odboru Panama in Juri. Nekaj bi rada rekla. Srečala sem se z različnimi akteri, ki so povsem nezaščiteni in so ogroženi ker so nam pomagali s tem, da so nas obveščali o tem, kar moramo vedeti. Recimo pri tem, kako je bilo natališče v Španiji za osebe z manjšno mobilnostjo. Nek posameznik se štiri leta trudil, da bi upozoril na te nepoštene prakse za invalide na tem letališču. Tako da komisija zdaj preučuje te nepravilnosti ampak ta posameznik je bil potem odpuščen. Poznamo te primere, vsi poznamo takšne zgodbe. Tisti, ki pokažejo nekaj poguma, recimo kot ta zaposleni letališču, ki opozorijo na nepravilnosti, zlorabe ljudi, invalide, so potem brezposelni. Vsi poznamo takšne primere tistih ljudi, ki se soočajo s tem in to je naša odgovornost – ker pomagajo nam in kažejo takšno odgovornost in takšen državljanski pogum. No, seveda moramo delovati znotraj poblastil, ki jih imamo. V tem odboru ščitimo civilne svoboščine, temeljne svoboščine in pravice. To mnenje, ki ga predstavljam, temelji na varstvu podatkov, na pravici podatkov, da imamo učinkovito pravno zaščito in tu imamo tudi druge pravice v listni o temeljih pravicah. Pravica do tajnosti pri komuniciranju. Potrebujemo pravi okvir za vse to, tako da mora komisija sedaj predstaviti horizontalni okvir, ki bo vključil varne kanale za informacije, ki se lahko potem objavijo. Zlasti, če gre tu za neke javne interese, ki so lahko ogroženi. Imeli smo prvo izmenjavo mnen. To je predvsej težko delo, kaj ti naša pravna podlaga je predvsej šipka, ampak delati moramo s tem, kar imamo in delati moramo naprej. Tako da ne bomo povzročili več zamud. Da... bomo zapolnili to zakonodajno vrzel. Seveda moramo delati na podlagi konsenza, kolikor se le da, ampak sem na voljo vsekakor. Prepričana sem, da bomo pravili dobro delo. Hvala. Ja, pravna podlaga je res šipka in to je zelo pomembno, zanimivo vprašanje. Imamo Denisa De Jonga, ki je poročevalec v Sinci. Denis, želiš besedo? Ne. Gospod Kosta, ste vi poročevalec v Sinci? Ne iz socialista. Pravčujem se, niste na seznamu. Ste na seznamu, ja. Kaj se dogaja? Otrujen sem, otrujen sem, končno sem. Se sesu skoraj, da. Žal mi je. Res mi je žal, kolega, res vi ste poročevalec. Prosim. Uh, no Hvala, predsednik. Že v redu. Spoštovana kolegica, najlepša hvala za predstavitev osnutka poročila. Vsi se lahko strinjamo, da je že skrajni čas, da pravno zaščitimo žvižgače na ravni Evropske unije. Čeprav Evropski parlament k temu priganja Evropsko komisijo, ta še ni pripravila zakonodajnega predloga, kar je po mojem mnenju škandalozno. Če se žvižgači znajdejo na sodiščih, obenem pa multinacionalke, lahko brez sankcij prakticirajo davčno vtajo in goljofijo, potem nekaj narobe z Evropsko unijo. Žvižgači imajo prav gotovo bistveno ulogo pri razkrivanju zlorabe in nezakonitih dejavnosti. Z našega stališča so žvižgači bistvenega pomena v smislu zaščite interesov javnosti, zagotavljanja transparentnosti in pa tudi boja proti organiziranemu kriminalu in pa davčni utaje so bistven temelj boja proti korupciji. Z njihovo pomočjo lahko poskrbimo za to, da velika podjetja prevzamejo odgovornost. In včasih so edini kanal, po katerih se razkrivajo sicer tajne, skrite informacije. Na sklep je naslednji. Žvižgači so vitalni del ustrezno delujoče zdrave demokracije. In pravna zaščita žvižgačev je bistvenega pomena za svobodo izražene, pluralnost mnenja, demokracijo in svobodo. Strinjam se s predlogom poročevalke, saj pravi, da je treba status žvižgačev urediti na ravni Evropske unije in obene poskrbeti tudi za horizontalno obravnavo v zakonodajnem okviru na ustrezen način. Prav tako podpiram sistem pritožb in pa ustanovitev neodvisnega evropskega organa. Tako notranjim kot zunanjim žvigašom moramo pomagati razkrivati bistvene informacije. Na koncu bi želel povdariti še to, da žvižgači delujejo na osnovi resnega lastnega tveganja in pogosto morajo za to plačati tudi svojim fizičnim in duševnim zdravjem. Ne smemo pozbiti tudi na možnost morbitnega nadomestila za žvižgače zaradi škode, ki jo utrpijo. Na koncu bi želel predlagati Evropski parlament, da Evropski parlament začne podeljevati nagrado za žvižgače. Na ta način bomo okrepili ozaveščenost in obenem tudi v spredje postavili pomen žvižgačev za našo demokracijo upam, da bomo na koncu našli rešitev, na osnovi katere bomo lahko ustrezno zaščitili žvižgače. Hvala. Da, nagrada za žvižgače je prav gotovo zanimiva za misel. Ne vem, ali bi to lahko vključili v poročilo ali ne. Hvala lepa kolegu Roberta. Govorila boš v imenu Nina Mela, v imenu ELS. Torej. Nuno Melo se opravičujem za odsotnost med današnjo razpravo, ampak je trenutno na emisiji odbora PANA na portugalskem. Zahvaljujem se poročevalki za konstruktivno delo, še posebej, ko je skušala zagotoviti kompromisni predlog. Poleg izmenjave informacij med pristojnimi organi in pa potrebe po boljšem sodelovanju, naš poročevalec v senci meni, da je eden od načinov boja proti organiziranemu kriminalu in goljofiji ravno obstoj žvižgačev pristojne organe treba obvestiti, ko pride do zlorabe, obenem pa takšno zlorabo tudi razkrivati, tudi če so za to odgovorni oni. V javnem sektorju je zaščita žvižgačev nekega bistvenega pomena, če želimo preprečiti zlorabo javnih sredstev, pa tudi goljofijo in pa druge oblike korupcije v okviru interesov držav članic Evropske unije. Skrivne informacije moramo razkrivati in zato je to tudi pravi način, da se se to stori. Nedavni škandali, ki zadevajo žvižgače, vključujejo tudi nekatere scheme davčnih utaj. V panamskih dokumentih je postalo še kako jasno, kako pomembni so žvižgači za poglobljeno novinarske preiskave v javnem interesu. Kolega Nuno Milo potrjuje, da je pripravljen sodelovati z soporočevalci in poporočevalko pri tem pomembnem doseju. Najlepša hvala, Roberto, da ste lahko predstavili stališče v imenu vašega poročevalca v senci Denis Dejonka v imenu Goje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej čestitam poročevalke za osnutek mnenja. Mislim, da je mnenje zelo dobro in koristno. Moje pripombe so dvodelne. Najprej se bom posvetil širši sliki stanju, sam sem namreč tudi poročevalec za ta dosje v odboru KUNT in ta teden je potekalo nekaj zanimivih sestankov. Med enim od sestankov je Evropska komisija pojasnila, da delajo trenutno na oceni te situacije, da bodo predstavili svoje zamisli že septembra na podlagi svojih ugotovitev. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se v poročilu sklicevali na ta proces, tako da bi spodbudili komisijo, da se prioritetno ukvarja s tem vprašanjem. Na osnovi mojega poročila na odboru KONT smo februarja sprejeli tudi resolucijo Evropskega parlamenta o ulogi žvižgačev pri zaščiti finančnih interesov Unije Tega ne podarjam zaradi tega, ker bi se želel hvaliti, ampak veliko vsebinskih elementov iz te rezolucije bi lahko na relevanten način prevzeli ali pa bi se na njih sklicevali implicitno ali pa izredno. Naprimer, pri sami opredelitvi whistleblowing, torej žvižgači, tukaj ste že prevzeli besedilo in to je zelo pomembno. Mislim, da je zelo pomembno, da ne gre tukaj le za tiste informacije, ki so v celoti resnične, ampak tudi za vse tiste informacije, za katere žvižgač dejansko verjame, da so resnične, čeprav je treba to še preveriti. To je bistvenega pomena za to, da jih zaščitimo pred pregonom. Informacije se na koncu sicer lahko izkaže za neresnične, vendar pa to še ne pomeni, da niso relevanten del teh ugotovitev. Na to pa še vzpostavitev organa. V resoluciji smo že podarili, da je zelo težko, da da je zelo slabo, da moramo v Evropskem parlamentu ustanavljati neodvisni organ za to. Evropska varuhinja nas je že obvestila, da je pripravljena razmišljati o tej možnosti. Morda bi lahko Evropski parlament na nek način podelil to ulogo uradu varuhinje. Sama je že izrazila zanimanje za. Na koncu mislim, da bi lahko omenili, da so lahko žvižgači, ne na zadnje, tudi člani osebja institucije Evropske unije. Treba je torej zagotoviti zaščito, pravno gledano tudi kratkoročno, zato je treba poskrbeti. Ne vem, kako bi to lahko storili, morda to ni pravo mesto za urejanje tega, smo bili pa nekoliko razočarani nad izidom direktive. Ravno tam ni jasno zapisana zaščita žvižgačev in zato zdaj potrebujemo nekaj dodatnega. Razmišljal bom o nekem diplomatskem besedilu formulacij, v kateri bi se lahko sklicevali na ta status, ne da bi stvari postale preveč kontroverzne. Najlepša hvala gospoda Junga. Odlično. Ima še kdo kakšno pripombo? Katarina, na kratko, Katarina Činuči. Najlepša hvala, Klod. Čisto na kratko se bom odzvala pri tej točki. Tudi sama sem sodelovala pri tem doseju znotraj odbora KONT. Tam sem bila predvsem dozeta zaradi italijanskih izkušenj. Pomembno je, kako se posredujejo informacije o zelo resnih kaznivih dejanjih, o goljofiji in o korupciji znotraj Evropske unije. To so kazniva dejanja, ki so še kako huda in zato se strinjam s tem, kar pravijo kolegi in kolegici. Čestitam poročevalke in soporočevalcem za upravljeno delo in prav gotovo se bo to delo nadaljevalo tudi v prihodnje. Zelo pomembno je, da poskrbimo za zaščito za tiste, ki nam lahko od znotraj posredujejo pomembne informacije, tako da se lahko spopademo z ideologijo v ozadju organiziranega kriminala. Moramo jih zaščititi in prav gotovo bi bilo dobro dobiti tudi skupno opredelitev žvižgačev, tako da se lahko začne harmonizacija vzdolž zakonodaje Evropske unije. zaščititi jih je treba na ustrezen način, zato da se ne bodo morali soočati s prevelikimi pritiski ali pa zaradi tega, skrb, ali pa zaradi tega utrpeli škodo na svoji poklicni poti. Zaščita je pomembna še iz enega razloga in sicer državljani morajo razumeti, da se trudimo obnoviti zaupanje v evropske institucije. In to je korak v pravo smer. Tudi tukaj moramo predstaviti v višjo predstavo, saj bo to zelo koristen instrument pri soočenju z zelo resnimi finančnimi zločini. Popolnoma lahko torej podpiram delo, ki ga upravljamo pri tem dosegu. Najlepša hvala, Katarina. Majte bi želela skleniti. Najlepša hvala vsem za pripombe in prijazne besede. Izrazili ste tudi izrezne, ustrezne zaveze. 4. juli je rok za vlogo predlogov sprememb. Upam, da bomo lahko pospešili to delo in dosegli tudi dobre rezultate. Najlepša hvala. No, res odlično, da smo se lahko tako kratko in jedrnato pogovorili pri tej zadnji točki. Lepo se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam, tudi osebi. Hvala, da ste ostali z nami do konca. Lep vikend vam želim. Še kaj pod točko razno? Ne. Potem je sestanek zaključen. Naslednji sestanek bo 26. junija. Hvala. Thank you.